Bene. Io penso welcome to everybody. We... Dobrodošli vsi. Prosim, če lahko sedete na svoje mesta, da bomo lahko začeli. Dobro. In hvala komisarju Navračiču, da je z nami. Hvala lepa tudi uh, štirim eh, veleposlanikom eh, nove zgodbe za Evropo, ki jih bom eh, kmalo predstavila, nadaljevala pa bom v italijanščini. Kaj ti imamo ta privilegij, da lahko uporabljamo svoj materni jezik? Imamo čudovite tolmače, tako da jih eh, lahko uporabite, eh, tako da boste krajši in eh, bolj strnjeni. Tako imate vsi slušalke, lahko začnemo. Gre za srečanje, ki smo si ga že dolgo želeli. Danes je Evropski dan glasbe in zato mislim, da je prav, da govorimo o, o novi e, zgodbi za Evropo, e, ki je povezana tudi z glasbo. Kaj, te, kaj bi bila Evropa brez glasbe? Eh, moramo se posvetiti vsem glasbenikom, skladateljem, glasbeni Evropi nasplošno. Naj spomnim, eh, da je z nami tudi kolega Lokegar, ki je bil eh, z nami dolgo časa v odboru za kulturo. Dal je Odigral je pomembno vlogo v našem odboru za kulturo, sedaj pa sodeluje v drugih odborih. Leta 2013 pa je pripravil pilotni projekt eh, z naslovom Nova zgodba za Evropo. Leta 2015-2016 je eh, potem potekalo pripravljalno delo in v tem primeru ne govorimo toliko o uh, kulturni politiki za uh, Evropo, ampak govorimo o uh, perspektivi uh, za Evropo na kulturnem področju. Gre za različne programe politike. In uh, Evropa v tem trenutku še kako potrebuje perspektivo, identiteto, skupne vrednote. Od odpreti se moramo v svetu, zagotoviti pluralizem. Evropa lahko veliko ponudi na kulturnem področju in uspodbuditi mora tudi eh, izmenjavo z novimi generacijami. Zdi se, eh, da je Evropa nekoliko izgubila svojo identiteto, svoj cilj eh, in eh, tudi svojo solidarnost. Torej, potrebujemo novo identiteto in novo prihodnost Evrope. Gre pa tudi za simbolično strategijo. Prvo izjavo so eh, podali znanstveniki, politiki eh, in drugi z namenom, eh, da dajo smernice za to razpravo. Evropa je država, ki ima dušo, krati pa tudi politično odgovornost. To se mi zdi nekaj. Eh, zelo eh, pomemben stavek, ki nekako simbolizira eh, tudi vlogo kulture pri vzpostavitvi drugačne Evrope. Hkrati pa to kaže tudi na to, kako pomembno vlogo bi kultura morala odigrati na drugih političnih področjih. Odločili smo se, da bomo nadaljevali z izvedbo pilotnega projekta in komisarju Navračiču se. Eh, zahvaljujemo eh, za organizacijo širše razprave, eh, ki vključuje tudi nove generacije. Organizirani so bili javni posveti in sicer v državah članicah in pa v socialnih medijih oziroma na družbenih omrežjih in na ta način smo vključili tudi javnost v državah članicah. Februarja eh, leta 2016, torej letos, eh, se je pričelo izvajanje tega programa, eh, sodelovanje z študenti v okviru Erasmusa, Erasmusa Plus, študenti na izmenjavi in ta strategija se močno osredotoča na ustvarjanje neke vrste skupnosti med temi mladimi ki bi lahko bili pravi protagonisti v eh, razpravi o prihodnosti Evropske unije. Ne gre torej zgolj eh, za gledalce, eh, za publiko, ampak za aktivne deležnike v tem procesu. Ta uh, program je namenjen in vi boste to zagotovo natančneje povedali, gospod Navračič, je namenjen različnim področjem, še prav posebej. Pa skuša združiti pomembne osebnosti eh, z področja kulture, eh, umetnosti uh, in uh, tudi z intelektualnega področja. Tako, to je vse, kar sem želela povedati. Sedaj pa bom besedo dala vam. Vesela sem, da ste tukaj z nami. Z nami so tudi eh, štirje veleposlaniki, moralo bi vas biti šest, ampak nažalost sta dva naletela na težave. Uh, Po prispevku gospoda eh, Navračiča bo besedo dobil Patrik Kovač, ki je predsednik eh, organizacije mladih podjetnikov. Michael eh, Kleiber, ki je raziskovalec in nekdani predsednik Akademije znanosti na Polskem in pa Sneška Kvadlik Mihajlovič, ki je generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra. In tukaj še Paul Dijahta, ki je odličen generalni direktor centra Bozar eh, v Bruslju. Zelo veseli smo, da ste danes z nami, kajti ne zgodi se nam pogosto, da eh, imamo tako eh, pomembne protagoniste za kulturnega področja pri nas v parlamentu, čeprav imamo veliko gostov seveda. Približno urico časa imamo. Za deset minut bom dala besedo komisarju eh, Navračiču, da predstavi novo obdobje te eh, strategije, te zgodbe. Potem bomo predvajali video in sledili bodo prispevki veleposlanikov. in pa prispevki tistih kolegov, ki bodo želeli besedo. Komisar Navrečič. Najlepša hvala in lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Veliko čas mi je, in, da sem lahko danes z vami. Najprej hvala vam, gospa Silvija Kosta, da ste mi omogočili, eh, da spregovorim v okviru te razprave o novi zgodbi za Evropo oziroma o drugi fazi. To je ustrezen okvir za to vrstno razpravo pobuda je zrasla ravno v tem odboru. Leta 2013 ste zaprosili za mm, ustvaritev projekta, ki bi povezal Evropo, ki bi ustvaril evropski duh in ki bi določil, katere so tiste vrednote, ki nas v celotni Evropi delajo evropejce. Ta pobuda je najprej zaživela kot pilotni projekt, v katerem smo govorili o tem, kaj je za nas Evropa. Takratni tur, um, polski premije eh, Donald Tusk, Enrico Leta, takratni italijanski premije, Angela Merkel in pa bivši predsednik komisije eh, gospod Barozo so bile eminentne osebnosti, ki so sodelovali v tej razpravi. Potem je bila pripravljena tudi izjava z naslovom eh, um in telo Evrope, v kateri so glavni deležniki eh, iz evropskih kulturnih sektorjev predstavili svoj pogled na to vprašanje. To se je zgodilo leta 2013. Rezultat tega dela je bil, da eh, ljudje izkazuje, da so ljudje izkazali večjo željo po povezovanju, po tem, da bi se čutili evropejce. In zato smo se tudi odločili za eh, naslednjo fazo tega projekta še zdaj lahko, torej tudi zdaj lahko iskreno uh, rečemo, da če spremljamo samo razprave o tem vprašanju v Bruslu, ne bomo vedeli, kaj evropski državljani točno menijo o tem. In zato smo se odločili, da to razpravo uh, razširimo med vse državljane in državljane Evropske unije. Poleg tega pa smo se začeli spraševati, kaj je tisto, kar nas povezuje in kaj so naše skupne vrednote. Kljub dnevnim težavam, v Evropski uniji. Kljub vsem problemom, s katerimi se soočamo, bi morali najti način povezovanja in to bi morala biti prehodnost Evrope. Izpostavil pa bi glavne deležnike, mlade, ki so in bi morali biti v srčiki te razprave. Nekateri pravijo, da se mladi umikajo iz politike, ampak eh, moje izkušnje mi pravijo drugače. Mladi v Evropski uniji imajo jasno stališče in želijo si jih tudi deliti drug z drugim, ampak iščejo nove načine, kako to početi. Številni ne zaupajo eh, politiki, ampak vseeno izražajo svoje skrbi, svoje dvome. Preseči moramo to generacijsko vrzel in Evropo približati mladim. Če želimo to uspešno storiti, moramo biti odločni in najti načine, kako mladim predstaviti naš pogled na svet. Mladi so polni dinamike in ustvarjalnosti, s katero bi lahko Evropi dali nov, svež zagon. Evropski parlament je pozval, oziroma je maja letos povabil 7000 mladih eh, v Evropski parlament, v poslopje, da bi med seboj razpravljali o teh vprašanjih, da bi jih delili tudi z nami. Po tem projektu pa je nastalo mm, več tematskih sklopov. In zato sem tudi imenoval nove ambasadorje z področja mladih, eh, kulture in pa športa, kajti tako eh, bomo najbolje opravili naše delo. Zahvalil bi se tudi za odlično delo, ki ga opravljajo za ustvaritev nove zgodbe, za ustvarjanje nove zgodbe za Evropo. Nekaj od teh mladih ambasadorjev bomo danes tudi slišali. Forum mladi in, mladih in pa nacionalne agencije za mlade smo pozvali, da prav tako sodelujejo na teh dogodkih. In tako je prišlo do kar se da široke razprave. Tudi naša platforma za e-povezovanje in pa vsi sistemi, v kateri, v kateri so mladi vključeni prek izobraževalnih ustanov, so sodelovali. Posneli smo precej videov, v katerih mladi govorijo o svojih pogledih na prihodnost Evrope. Prav tako pa smo v delu pritegnili tudi mlade stažerje, ki delajo v evropskih institucijah, ki so sicer na začetku svoje poklicne poti, ampak na stvari gledajo e, z drugačnim pogledom. Predvajali eh, bomo video, ki smo ga posneli februarja. Na naslednjih sestankih oziroma takšnih dogodkih pa bomo predstavili videe, ki bomo posneli v prihodnjih mesecih. Prav tako smo in bomo organizirali precej delavnic, seminarjev na tem področju, kajti samo tako bomo lahko um, razširili te misli med kar se da širok krok ljudi. Razprava o religijah, o vrednotah, o upih so prav tako del te razprave. Sicer so to občutljivi elementi, občutljivi vprašanja, ampak sodijo v ta projekt. Mislim, da so to izzivi, ki so izjemno pomembni in prepričan sem, da bodo mladi uh, storili največ, kar je možno, da se to doseže. Od mladih pa smo se že naučili nekaj. Slišali smo, da si želijo uh, Evrope, ki bo močna, ki bo poenotena in ki bo tudi imela neko lastno identiteto. tudi druge organizacije z področja mladih eh, in izobraževanja ter kulture smo pritegnili k sodelovanju. Ampak sprašujemo se, kako naprej. Predlogov imamo precej, ampak zdaj je čas, da eh, o njih nekako ozavestimo tudi druge državljane Evropske unije. Na prihodne delavnice bomo povili kar se da veliko mladih iz vseh evropskih držav, saj bomo samo tako dobili um, jasno sliko. Združeni v enotnosti, zaposlovanje in izobraževanje, svoboda, gibanja in podnebne spremembe so štiri zadeve, ki so jih mladi izpostavili v okviru projekta. V začetku prihodnega leta po teh delavnicah bomo um, pogledali, kako bi lahko vsebino teh razprav uh, um, vključili v pripravo nove zakonodaje. To moramo tudi storiti na način, ki bo razumljiv državljanom Evropske unije in ki bo vsem omogočil sodelovanje pri gradni Evrope prihodnosti. Rezultate nove zgodbe za Evropo pa bi uporabil tudi za spodbujanje novih dialogov v okviru formov, kot so Erasmus, strukturiran dialog z mladimi, potem pri tednih mladih, portalu EU Sportal in pri naših rednih spletnih srečanjih. Prav tako pa sem predlagal eh, novo pobudo, v okviru katere bi prisluhnili milijonu mladih iz Evropske unije in sicer si želim to speljati do konca mojega mandata. V prvi fazi tega dela eh, bo organizirana tudi konferenca v Košicah na Slovaškem, kar bo letos oktobra. Takrat bomo zagnali tudi nov portal. Pogosto se to vrstni dialogi z mladimi osredotočajo na glavne prioritete v bližnji prihodnosti, ampak pripričan sem, da nam bo uspelo to vrstne razprave nastaviti nekako bolj srednje ali pa dolgoročno. O pristikih z ljudmi lahko najbolje vidimo, kaj si mladi želijo spremeniti in kako bi jih lahko morda pritegnili k sodelovanju na naslednjih evropskih volitvah. Tu pa želim eh, poziv nasloviti tudi na vas. Tudi vi lahko odigrate pomembno vlogo, ko gre za eh, širjanje te ideje v vaših volilnih okrajih, v vaših državah. To bo predvsem pomembno v zadnji fazi celotnega projekta. Seveda pa si želim slišati tudi eh, mnenja naših ambasadorjev glede nove zgodbe oziroma glede novih zgodb za Evropo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Eh, to je bil zelo zanimiv prispevek, ki bo zagotavo eh, vodil v številna vprašanja. Zanimiva je eh, tudi ideja srečanja po poletju eh, in eh, vzpostavitev portala na spletu. Zanimivo je prisluhniti tudi veleposlanikom in njihovim izkušnjam. Torej, eh, dala bom besedo vsem. Eh, prosim vas, če se omejite na pet minut. Ne, najprej eh, bo sledil video in potem veleposlaniki. Ambasador Poleluči.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 Eh, trovo molto interessante questo. Zelo zanimiv je bil ta video in zelo učinkovit. Eh, čestitke eh, tistemu, ki ga je pripravil. Eh, zanimiva je tudi ideja o različnih jezikih, da bi eh, sporočilo lažje razumeli v različnih državah, članicah. To se mi zdi izjemno pomembno. Dobro, sedaj pa bomo začeli eh, z eh, mnenji naših eh, veleposlanikov ambasadorjev. Najprej eh, Patrik Kovač, predstavnik organizacije mladih podjetnikov. Izvolite. Tolikokrat smo že slišali, da imajo mladi v rokah ključ do prihodnosti. Ampak kolikokrat smo se pa vprašali, v katera vrata želijo vtakniti ta ključ ali kako ga želijo uporabiti. Mislim, da je nova zgodba odlično orodje, da dobimo odgovor na to vprašanje. Gospod Navračič sodeluje s toliko mladimi v celotni Evropi, tako da bomo s tem sodelovanjem prav tako, oziroma zagotovo prišli do novega razumevanja te problematike. V Evropi imamo 25 konferenc, smo imeli 25 konferenc mladih, um, oziroma um, 10 smo jih imeli in 15 jih bomo še imeli. Gre za konference, ki se organizirajo v celotni Evropi, v Franciji, na Polskem, na Češkem, v Belgiji in naslednjih 15 bo ključnega pomena. Od mladih smo se naučili, da moramo okrepiti komunikacijo med nami in da moramo s komunikacijo nadaljevati. Komunikacija pomeni razumevanje in naša generacija si želi razumevanja. Mreža mladih pa lahko pri tem odigra pomembno ulogo, kajti precej mladih sodeluje v teh mrežah. Ne glede na to, ali gre za organizacijo mladih podjetnikov, ali gre morda za kakšen politični pod, podmladek, ali pa morda kakšno nevladno organizacijo. Precej mladih si želi biti aktivnih in si želi, da bi bil njihov glas slišan. Ampak kaj pa tisti mladi, ki ne sodelujejo v tem? Tisti, ki morda ne najdejo poti do teh organizacij, ki niso proaktivni, kaj je z njimi. Zelo sem vesel, ko vidim, da se program Nova zgodba za Evropo širi na splet in s tem vključuje vedno več mladih, ki morda niso vidni, so pa prisotni na internetu. Če mladim prisluhnemo, lahko vidimo, kaj si mladi želijo in na omenjenih konferencah smo odkrili precej oprejemljivih odgovorov. Mladi si želijo sodelovati v teh procesih, kot je dejal gospod Navračič. Na eni od konferenc smo govorili celo o tem, da bi morda znižali starost, pri kateri bi lahko dobili volilno pravico, s tem, da bi mladi lahko prej sodelovali v političnih postopkih. Želijo si biti vključeni v družbo, želijo si več možnosti možnosti, ki bi jih lahko naprimer širili po družbenih omrežjih, da bi s tem dobili še več možnosti za sodelovanje. Prav tako si želijo stopiti v dialog z vami, bodo, ker želijo vedeti, kdo sedi tu v Bruslu, kdo odloča v Bruslu, kdo so ti ljudje. Želijo si, da bi bil njihov glas slišen, želijo si srečati tiste, ki odločajo. Želijo si poštenega sodelovanja in komunikacije. Mislim, da je program Nova zgodba za Evropo eh, zelo Mm, dobrodošel. Mladi pa si želijo tudi živeti v Evropi, kjer bi lahko sprejeli kulturo eh, neuspeha. V Aziji si želi biti podjetnik dve tretjini mladih, v Evropi ena tretjina. Predvsem zato, ker jih je strah neuspeha, ker ne vedo, kako je s tem. Ampak želijo si učiti, želijo vse učiti, želijo graditi mostove med eh, narodi, med državami. In po vseh teh konferencah, ki sem jih bil, ki sem jih bil priča, lahko povem, da je naša generacija pripravljena se učiti, pripravljena poslušati in najbolj pomembno, pripravljena se izražati in tudi pokažati, pokazati na tista vrata, v katere želijo utakniti ta ključ. Hvala. Ja. Najlepša hvala za to mnenje, ki ste ga podali v imenu številnih mladih podjetnikov. Eh, zelo zanimivo vam je bilo eh, prisluhniti. Sedaj pa Mihajl eh, Kleiber, raziskovalec Akademije znanosti na Polskem. Let me, let me say... Dovolite mi, da najprej povem, da mi je bilo v veliko čas, da sem bil član te pobude in da sem član že kar nekaj let. S tem sem dobil možnost za širjenje ideje o skupni Evropi, za širjenje ideje, ki mi je blizu, ki je, prepričan sem, blizu tudi veliki večini evropejcev. Vsekakor se strinjam s kolegi mnenje katerih je povzel gospod komisar v svojem uvodu. Bi pa vseeno povedal nekaj stvari, s katerimi želim izpostaviti lastne izkušnje na tem področju. Najprej naj povem, da se zelo strinjam z mnenjem kolega na moji desni. Mladi so generacija, ki bi se morali posvetiti vsi če želimo prihodnost Evrope predstaviti na atraktiven način. Mlada generacija je tista, ki lahko zapusti Evropo ali pa eh, ima korist od ustvarjanja nove zgodbe. Zato tudi mislim, da mora biti ta generacija v središču naše pozornosti, zdaj in v prihodnje. Moj drugi komentar, ki prav tako temelji na izkušnjah, je naslednji. Biti moramo kar se da pragmatični, ko govorimo o prihodnosti Evrope. Ne smemo biti preveč idealistični ali naivni. To je zelo pomembno in razprave, v katerih sem sodeloval, so mi dale veliko izkušenj. Tisoče argumentov lahko navedemo, tisoče argumentov za prihodnost Evrope. Ampak, če ne bomo pragmatični, ne bo iz tega nič. Pragmatizem danes, eh, je danes tisto, kar užge. Sam sem profesor in zato je akademska sfera uh, moje naravno okolje, se pravi sodelovanje z raziskovalci in pa študenti. Uh, Najprej se mi je akademska sfera, raziskovalna sfera eh, zdela inherenten del človeške narave, človeške kulture. Gre pa tudi za skupine ljudi, s katerimi se je zelo prijetno pogovarjati o prihodnosti Evrope. Predvsem zato, ker so raziskovalci že po inerciji eh, globalno naravnani. Ne morejo sedeti doma morajo sodelovati med seboj. Druga skupina, ki sem omenil, torej študenti, pa so po mojem mnenju skupina, ki je najbolj proevropska od vseh skupin prebivalstva. Ko govorim z mladimi iz različnih univerz v Evropi, dobivam občutek, da res živim v eni Evropi. Toliko je programov izmenjav, toliko je različnih pobud, toliko je eh, različnih mednarodnih eh, skupnosti, eh, javnosti, toliko je med seboj povezanih omrežij, da je res zanimivo, eh, da sploh potrebujemo takšno novo zgodbo. Pa še moj zadnji komentar skupini, ki sem jo omenil, sta samodejno proevropski. Ampak treba ju je opolnomočiti. Treba ju je spodbuditi, da spregovorita. Kajti to je glas, ki ga v omenjeni razpravi pogrešam. Naj navedem samo primer. Skušal sem predstaviti novo zgodbo za Evropo v Salzburgu pred 800 ljudmi. To je bilo na enem od večjih evropskih kongresov. Posledica mojega eh, projekta pa je bila, da sem uspel zagnati eh, gibanje, ki je eh, Eh, postalo nekaj podobnega, kot je nova zgodba za Evropo. Nov projekt, v katerem sodeluje več sto ljudi in ki bo prav tako nekoč postal del tega projekta Nova zgodba za Evropo. Se pravi, skupine ljudi, ki želijo biti aktivni, obstajajo, ampak treba jih je spodbuditi k temu. Ogromno ljudi je med nami, ki so pripričani, da ne obstaja nobenega drugega načina, kot pa da med seboj sodelujemo. Hvala. Najlepša hvala za uh, to odlično predstavitev in uh, za omembo teh uh, dveh temeljnih elementov. Pomembno je javno mnenje o Evropi, sedaj pa Sneška Kvadvlik Mihajlovič, eh, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsednica, da ste nas opomnili, da je danes eh, Evropski dan glasbe. Moj prijatelj Placido Domingo je zelo vesel, da ravno ta dan odbor za kulturo Evropskega parlamenta razpravlja o novi zgodbi za Evropo kajti ravno namen tega dela je, da preusmerimo način razglabljanja, razpravljanja o Evropi, da se to spremeni, da ne govorimo o Evropi samo v ekonomskem kontekstu, ampak da govorimo tudi v kulturnem kontekstu, v kontekstu, ki nam bo vsekakor pomagal obuditi evropski duh in morda celo eh, spodbudil mlade in pa ostale državljane, da se spet zaljubijo v Evropo. Jaz sem eh, bila ena od tistih, ki so sodelovali tudi v prvi fazi same pobude in zelo sem hvaležna gospodu Navračiču, da me je skupaj s kolegi imenoval za ambasadorje projekta v njegovi drugi fazi. V tej fazi ste, gospod eh, Navračič, naredili pravilno potezo. Vse, torej, težišče vsega ste predstavili na mlade. Mladi morajo sodelovati v teh pobudah. In vsi mi, ki smo tukaj, vemo, da ste res pritegnili organizacije mladih, mreže mladih eh, k projektu, kar je nekaj, kar je vsekakor eh, manjkalo v prvi fazi, v drugi fazi pa smo tam, ki smo želeli biti. In eh, moja želja kot eh, ambasadorka tega projekta je, da zaživi tudi končna tretja faza samega projekta, ki bo nekaj vrste sintetična faza, v kateri bomo združili vse posameznike, vsa omrežja iz eh, kulture, eh, razisk sektorja raziskav, razvoja, eh, dediščine, umetnosti in pa mladih pod eno streho. Želimo si zgraditi čim več mostov med odličnimi že obstoječimi pobudami na področju kulture, izobraževanja in vsega, kar je povezanega z mladimi. Sem generalna sekretarka Evrope Nostra in zato je glas evropske dekulturne dediščine nekaj, kar si želim, eh, torej nekaj, kar si želim razširiti, česa si želim razširiti med vsemi vami mi in naša organizacija to pobudo vsekakor podpiramo, ker je to odlična platforma za promocijo nove zgodbe. Nove zgodbe, ki je nova, ampak temeli tudi na naši skupni zgodovini in pa skupni dediščini. Novih poglavi knjige evropske eh, zgodovine ali pa knjige Evrope ne moremo spisati, če ne poznamo naših izhodišč, našega izvora. In upam, da bo leta 2017 ta zgodba izgradila tudi potrebne mostove. Naprimer, kulturna diplomacija. To je prav tako nova zgodba v okviru evropskih eh, diplomatskih odnosov. Na ta način izpostavljamo mehko moč Evrope in ključnega pomena je tu Eh, pojem deliti, deliti. Sharing and caring smo slišali v filmu. Mladi si želijo deliti in pa negovati. Se pravi, tudi ohranjanje in promocija kulturne dediščine je nekaj, kar je pomembno. Tudi v letu Evropske kulturne dediščine na zadnje. Če pa se vrnem še na glasbo, eh, ne povem, da je komisar Navračič pred tremi tedni v gledališču Teatro de la Sarsuela v Madridu Eh, kjer smo takrat praznovali našo nagrado Europa Nostra Award, dejal, da bo faza, eh, to je druga faza nove zgodbe za Evropo zaživela, da bomo skupaj stopili na to pot in nadaljevali tako v Evropi, kot tudi druge po svetu. To je torej moje sporočilo, jasno sporočilo tudi vam, Evropskemu parlamentu. Upamo, da boste tudi vi podprli to zadnjo fazo in v njej celo sodelovali, kajti potrebujemo tako finančno podporo z vaše strani, kot tudi um, dejansko uh, podporo v praksi. Morda bi lahko o tem razpravljali tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ker res potrebujem pomoč vseh vas. In to je ta zadnja povezava, ki, ki sem želel izpostaviti. Parlament, mladi, kulturna sfera in pa v najvišji odločevalci v Evropski uniji. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za uh, navdušenje, ki vam ga nikoli ne manjka. Hvala lepa za te predloge. Uh, zelo zanimivi so bili. To je zanimivo za uh, prihodnost Evrope. Eh, in eh, zagotovo ste govorili o temeljnih temah eh, za obdobje po letu 2018 in sedaj še Paul Dižardan, generalni direktor Centra Bozar v Bruslu. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za besedo. Spoštovani gospod komisar, Jaz bom eh, šel še dlje od tega, kar je dejala kolegica Sneška. In sicer, da to ne bo uh, končna faza, ampak bo to, naj bi to postalo uh, način ustvarjanja politik pri um, ustvarjanju nove zakonodaje. To je nekaj, kar moramo vključiti v vse naše politike, v vseh naših institucijah. In tudi v prihodnih mesecih, ne na zadnje, je treba odkriti, kaj točno moramo storiti. Mi smo bili kulturni ambasadori, ampak jaz bi v tem kontekstu še posebej izpostavil uh, umetnike in pa znanstvenike, torej umetnost in znanost. Mi smo nekako glasniki celotnega projekta. To je tudi naša naloga. V prvi fazi smo predvsem govorili o formatu, o zgradbi in upam, da bodo lahko znanstveniki in pa umetniki sedeli za isto mizo s politiki, kajti to je pomemben način ustvarjanja zgodb. 3000 umetnikov in znanstvenikov imamo, ki želijo sodelovati pri tem in ni nujno, da so del samega projekta kot takega, ampak vseeno mora nekako sodelovati in pomagati pri gradnji mostov. Potem, če grem naprej, pri nas smo se ukvarjali s projektom, nekaj veste, elaboratom v Bozarju. Tu smo imeli določena sredstva, eh, tudi finančna sredstva strani komisije, s katerimi ne bi si pomagali. Predvsem pa smo se osredotočili na projekt Naslednja generacija, kjer smo skušali ustvariti povezavo med svetom umetnosti, znanosti in pa šolami, torej izobraževalnimi ustanovami. In v okviru tega, eh, tega projekta smo k sodelovanju pritegnili več kot 100 tisoč mladih iz šol v Belgiji. Potem pa smo videli, kaj je rezultat tega dela. Mladi so dejali, da si želijo učiti, ampak ne učiti o samem. To je ne učiti, ne pridobivati znanja samo prek šol, ampak se tudi učiti o vrednotah, vrednotah naših staršev in prejšnje generacije. In mladi so potem tisto, kar že imajo, torej ideje, ki jih že imajo, skušali pretvoriti tudi v ideje eh, za prihodnost. In to je ta način, ki sem ga omenil, kako torej graditi mostove tako med mladimi, med eh, znanstveno sfero in umetnostjo. Poskrbeti moramo za kontinuiteto. Če bi se, na primer, nova zgodba za Evropo pojavila v vseh novih politikah, bi nam najverjetneje uspelo. Kot ambasador bom skušal tudi v prihodnjih mesecih um, sodelovati z mladimi. Naprimer, poleti grem v Albah, kjer bom v vlogi ambasadorja skušal tudi mlade v Avstriji pritegniti k temu projektu. Uh, Potem pa so tu še druge organizacije, s katerimi sodelujemo in skupaj ustvarjamo zgodbe, ki so pomembne ne samo za Evropo v Evropi, ampak tudi za Evropo po svetu. Gospa Mogherinjeva je dejala, da se moramo osredotočiti tudi na našo soseščino, tudi na države, ki so na naše partnerke. Eh, in z njimi govoriti o vprašanjih, kot so uh, socialni dumping, migracije, um, sodelovanje na področju umetnosti in znanosti. Torej, tudi umetniki in znanstveniki so bili pozvani, da razmislijo o tem, da predstavijo svoje stališča. Na, na, na filmskih festivalih v Kanu, v Benetkah, v Berlinu so to vrstna vprašanja prav tako izpostavljena v razpravah, ki spremljajo festival. To je naše bogatstvo. To je zgodba, ki jo moramo vsekakor eh, spremeniti eh, v zgodbo v uspehu. Hvala. Prileda je res zelo zanimivo. Pol Dujardin, eh, kolegom eh, bom eh, dala besedo, eh, tistim, ki ste za njo zaprosili. Eh, ampak eh, še prej eh, dobi besedo naš nekdanji kolega. Just uh, one minute. Just uh, thank you for, for being here. Hvala lepa, da ste danes tukaj. Najlepša hvala. Samo nekaj besed bi dodal k temu, kar smo že slišali, kar so povedali moji kolegi ambasadri. Želel sem povedati, da je ta ideja gradnje mostov, torej ideja, ki jo izvajamo tako politiki, kot tudi mladi znanstveniki, umetniki, raziskovalci, ključ do uspeha pri tem projektu. V začetku smo imeli idejo o gradnji mostov in to zdaj počnemo. Sicer vsi moji pomisleki z tem še niso izginili, ampak eh, mislim, da nam gradnja mostu med nepolitiki in politiki v tem projektu uspeva. To je nekaj, kar potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Res se želim zahvaliti komisarju za to, da se je tako obrnil na mlade. Na mlade. Mladi predstavljajo en most, Kultura mora predstavljati drug most, znanost, tretji most in tako naprej. Ker samo tako bomo lahko eh, državljanom povrnili zaupanje v nas in v drug drugega. Zaenkrat nismo bili dovolj uspešni kot politiki, zato moramo to spremeniti. Mlade, kulturo in pa znanost moramo pritegniti nazaj k evropskemu projektu. Ampak to, bo, to nam bo uspelo samo s sodelovanjem. Torej, gradnje mostov, to je ključna, ključen moto. Hvala. Ja, najlepša hvala, to je zelo pomembno. Ta most eh, bo vsekakor ohranjen eh, in eh, naloga te nove zgodbe je tudi, da mobilizira politiko. To je naloga nas vseh kot politiki. Vemo, eh, da v tako kritičnih trenutkih, kot je ta, potrebujemo kritičen eh, in eh, vseključujoč dialog tudi z univerzami, z novimi generacijami. Ne smemo pozabiti na ta dialog, ki ga vsi potrebujemo. Sedaj pa dam, dajem besedo kolegom, ki so za njo zaprostili, najprej eh, kolegica Šojdrova in potem Livačka. Najlepša hvala, hvala lepa za predstavitev eh, tega eh, projekta. Zahvaljujem se ambasadorjem, komisarju. Predstavili ste pomembne izkušnje, imate dober ugled in rada bi se vrnila k temu, kar je povedal gospod Klajber. Namreč, eh, da so študentje eh, najpomembnejša eh, skupina, ki jo Evropa potrebuje. Študentje si ne morejo predstavljati svoje prihodnosti brez skupne Evrope. Jaz se strinjam z tem prepričanjem. Mislim celo, da mladi na uh, svobodno Evropo gledajo kot na nekaj samoumevnega, nič niso žrtvovali za to. Potrebujejo pričanja svojih eh, staršev in starih staršev in prav imate. Ne eh, poslušamo jih dovolj. Posledica je da eh, ekstremisti eh, pridobivajo na moči in sicer na desnici in na levici. Predstavitev eh, je seveda zelo pomembna, ampak še bolj pomembne so osebnosti, ki lahko veljajo za vzgled pomembne osebnosti. In v projektih, ki ste jih eh, predstavili, lahko vidimo, da gre tukaj za eh, pomembne osebnosti, ne le za politike, ampak eh, za vdihujoče osebnosti z kulturnega, izobraževalnega področja in tako naprej. Prepričana sem, da če se bodo eh, prebivalci Velike Britanije odločili za to, da ostane v Evropski uniji, to ne bo zahvaljujoč besedam eh, premjeja Camerona, ampak bo to zahvaljujoč eh, Joe Cox in njenim izkušnjam. Najlepša hvala za to omembo, kajti kot je eh, gospa Šojdrova zelo dobro Eh, vedela. Eh, smo eh, včeraj sejo začeli z počastitvijo spomina na Joe Cox. Sedaj pa kolegica Lipačka. Bardzo dziękuję. A z dużym zainteresowaniem. Hvala lepa. Z velikim interesom sem prisluhnila našemu komisarju in gostom. Ko govorimo o prihodnosti Evrope, Ko vzpostavljamo novo zgodbo za Evropo, se moramo vprašati, kakšni bi bili naravni temelji evropske skupnosti. V mislih imam naravne temelje. Celo v času železne zavise smo imeli skupnost eh, kultur in znanosti. Sodelovanje v Evropi je potekalo neodvisno od političnih težav. Sedaj si moramo zastaviti vprašanje, kakšno ulogo naj bi igrali v Evropi kultura in znanost in kakšno vlogo naj bi igrala Evropa pri razvoju umetnosti in znanosti. Drugič, strinjam se eh, za gospodom Navročičem, da so najpomembnejši prejemniki teh programov oziroma eh, te nove zgodbe za Evropo, eh, morajo biti mladi, kajti oni bodo oblikovali Evropo v prihodnosti. Rada pa bi postavila še eno vprašanje. Torej, kaj se pravzaprav ta hip dogaja? V osnovni šoli, v postopku izobraževanja, so otroci proevropski, kasneje pa se radikalizirajo. Imamo proevropske študente, imamo pa tudi radikalne študente, ki so upereni proti Evropi po mojem mnenju izhaja to iz prvih izkušenj teh mladih ljudi, iz prvih izkušenj na trgu dela in pa iz eh, informacij, ki so jim na voljo. Zato bi rada prosila za to, da eh, sedaj, ko vzpostavljamo novo zgodbo za Evropo, imamo takšne Evrope, ki povezujejo in ne ločujejo. In to pomeni, da se morajo tega udeleževati vse družbene skupine, neodvisno od meril. Dovolite, da vam navedem tri primere. Govorili smo o Erasmu in dejali smo, da smo premalo upoštevali socialno ogrožene skupine. Gospod komisar, obzorje 2020. Poljska ima najboljši intelektualni potencial, ampak izvajanje oziroma koriščenje eh, kompetenc je zelo slabo. Potem Junkarjev načrt. Poglejmo si kakšni so projekti v tem okviru. V tako imenovani stari Evropi najdemo številne projekte, zelo malo številni pa so ti v vzhodnem delu Evrope, torej v novi Evropi. Seveda sem vesela, da imamo te projekte, ampak ne smemo pozabiti na temelje in programe morajo zdraževati. Najlepša hvala za ta strasten prispevek. Sedaj pa kolega Zdrojevski. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Že leta se udeležujem različnih razprav. Veliko razpravljamo o Evropi, kako naj bi opredelili Evropo in kakšna naj bi bila prihodna zgodba za Evropo. In uh, na vsakem naslednjem sestanku sem bolj uh, pesimističen in nisem prepričan, če nam bo uspelo vzpostaviti novo zgodbo. Ne splača se odgovarjati na vprašanje, ali potrebujemo takšno zgodbo. Kaj je da, takšno zgodbo potrebujemo. To, da prva, prvo napako eh, storimo, če se vprašamo, zakaj potrebujemo to novo zgodbo, čemu naj služi. Jasno je, komu je namenjena ta zgodba, ampak zakaj, čemu, kakšen je cilj, tu imamo različna mnenja. In moja druga pripomba. Strinjam se s tem, da uh, se mora ta zgodba usmerjati v mlade. Ampak ali naj bodo to samo mladi, da, ampak pod enim pogojem. Evropa ne sme pozabiti eh, tudi starejših ljudi. Spomniti se moramo na to, da bi moralo biti spoštovanje eh, starejših eh, naša lasnost. Na japonskem, na primer, izredno cenijo starejše prebivalce in želim, da prevzamemo ta model. In tretjič. Razpravljamo o zelo posebnem trenutku. Brexit ali ne v četrtek. Po drugi strani pa spremljamo tudi Evropsko nogometno prvenstvo v Franciji. Šport um, predstavlja veliko veselje, ampak po drugi strani smo doživeli tudi veliko dramo. Ubili so mlado politikinjo, ki je bila zelo pomembna, eh, ki se je za marsikaj borila. In zato moramo eh, imeti pred očmi sledeče. Eh, ne smemo izgubiti raznolikosti. Toda po drugi strani se moramo boriti proti tistemu, kar uh, ima slabe posledice za Evropo. Izhajam iz generacije, ko smo rekli, da ne bomo nikoli slišali boljše glasbe, kot je glasba Beethovna ali Mozarta, ali pa eh, menim, da ne bomo nikoli eh, videli lepših slik, kot so slike Van Gogha, Moneja, ali pa da ne bomo nikoli videli boljših filmov, kot eh, so naprimer filmi Bergman in tako naprej. To, da kulturno področje je po mojem mnenju najpomembnejše področje za eh, prihodne eh, investicije. Evropa potrebuje nova ulaganja in nove vsebine. Zelo pomembno je, da uh, dajemo pomen kulturi in znanosti. Povsem se strinjam s tem uh, vašim mnenjem. Uh, in mislim, eh, da se z tem strinjamo vsi, zato moramo poskrbeti tudi prihodnje leto v okviru proračuna. Sedaj pa uh, kolegica Jimenez Barvat. Spoštovane eh, kolegice in kolegi, spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar. Najprej uh, bi se rada zahvalila uh, za te zelo pomembne projekte ljudje eh, na različne načine eh, zaznavajo Evropo v različnih državah članicah. Tudi krepijo se tudi negativna mnenja. Eh, ljudje postajajo skeptični do Evrope in zato potrebujemo zgubno za Evropo, ki temeli na močnih moralnih stabrih, s katerimi se lahko vsak identificira. Rada bi omenila tri stvari, ki so zame pomembne za to zgodbo. Prvič, prepričanje, da evropska prihodnost še ni zapisana v kamen. Gospod Barroso je to dejal. Evropa je v naših rokah. Ali jo bomo uničili ali jo bomo ponovno postavili na noge. Evrope blagostanja ne bomo kar tako dobili, ne bo padla z neba in zato se moramo prizadevati. Potem uh, gospod Moni je dejal, da mora biti Evropa uh, enotnost oziroma skupnost eh, ljudi, ne zgolj uh, skupnost držav ali ljudstev. Opreti se moramo na individualne pravice državljanov. Imeti moramo dovolj poguma za to, da se bomo zapostavili tudi nasprotnikom. In tretji stebr je ta, da Evropa predstavlja več kot gospodarstvo. To je skupnost oseb, vrednot. Za ljudi niso pomembne zgolj gospodarske spodbude. Gre za naše temeljne vrednote. Treba je vzpostaviti eh, pravo osebnost prave skupnosti. Evropa za državljane je zelo pomemben projekt. In po mojem mnenju tudi sodi v eh, ta projekt in tako lahko nastane tudi zelo pomembna dinamika za razvoj tega projekta. Hvala lepa. Merci. Kolegica Bilter. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Gospe in gospodje, gospod komisar, seveda sem zelo vesela, da je Evropska eh, komisija sprejela ukrepe za eh, zapolnitev vrzeli med evropskimi inštitucijami in eh, evropskimi državljani, še prav posebej mladimi le 27 eh, odstotkov eh, mladih med 18 in 24 let je glasovalo na zadnjih eh, volitvah. Prav tako je bila udeležba med državljani Evropske unije izjemno nizka, najnižja po letu 1979. 22 odstotkov eh, mladih je brezposelnih eh, v Evropski uniji in eh, to kaže, kako velika je vrzel med evropskimi inštitucijami in pa evropskimi državljani. Evropska komisija mora v večji meri spoštovati javno mnenje in se posvetovati z državljani prebrali eh, smo sporočilo, ki spremlja to eh, novo zgodbo za Evropo. Gre za razprave, za videe, za pozitivna sporočila. Kako eh, pa nameravate financirati to novo zgodbo? To je moje vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Ferhajen. Hvala lepa. Vesela sem, da slišim te nove ideje za Evropo mladi nam eh, lahko povedo, kako bi lahko Evropo približali mladim. Vprašanje, ki se pri teh razpravah postavlja, je sledeče. S čim lahko dosežemo široko maso mladih in ljudi? Z brošurami, z videi ali pa moramo enostavno naše odločitve približati državljanom in ali moramo ljudi tesneje vključiti, to se lahko dogaja preko novih tehnologij, naprimer. Ampak Mislim, da bi lahko številne reči tekle preko programov, ki smo jih imeli in ki jih imamo, ki pa se ne izrabljajo dol. Imamo že obstoječe sisteme, imamo šolske sisteme, izobraževanje sisteme, ki bi se morali bolj moč, močno vključiti. Vprašanje je, ali v vseh državah članicah nudijo informacije o Evropi in pa um, informacije o tem, kaj nam je prinesla Evropa. Ali je to vključeno v kurikulume? Ali imamo dovolj učiteljev, ki se zanimajo za Evropsko unijo in ki Evropsko unijo tudi približajo svojim učencem. In včasih je to zgolj na ključje, ali se mladi tekom svojega izobraževanja soočijo oziroma srečajo za Evropo ali ne. Potem je tu še program a, a, Evrope za državljanke in državljane. A, Če se to že ne dogaja v šolah in pa preko izmenevalnih programov, kot sta eh, Erasmus, Erasmus, plus, Comenius in tako naprej, potem bi eh, to lahko zagotavljali preko Evrope za državljanke in državljane in sicer čezmajno, kajti želimo posredovati ta smisel, da smo skupnost. to, da morda je to napak, kajti eh, v večini evropskih držav imamo sedaj eh, nacionalistične tendence. tendence. In to temelji na tem, da so ljudje opazili uh, oziroma pozabili, uh, zakaj imamo Evropo. Mir je postal samo po sebi uh, uh, razumljiv in ljudje sploh več ne vedo, kaj to pomeni oziroma kako je bilo, ko nismo imeli Evropske unije. Uh, in potem eh, želijo kar eh, lahko miselno znova zaprijeti meje in eh, postavljajo na kocko tisto, za kar so se borile prejšnje generacije so, in te stvari so zelo pomembne. Torej, ponovno bi morali oživiti stare ideje, ki so temelj ustanovitve Evrope, po drugi strani pa bi morali vzpostaviti tudi novo zgodbo za Evropo. Mislim, da uh, ni treba podirati temeljev in graditi nekaj novega. Mislim, da moramo posredovati to, kar je že obstoječe. In najboljša metoda je ta, da uporabimo že to, kar imamo. Treba je nekaj dodati, ampak um, ukrepati oziroma temeljiti moramo že na obstoječih sistemih, zato da bo naše delovanje dovolj trajnostno. Najlepša hvala, kolega Malinov. Prosim, eh, da eh, spoštujete omejitev eh, časovno, kajti imamo zelo malo časa. Hvala lepa. Rad bi spomnil na to, da ne smemo pasti v past kajti ne, e, protievropske sile so, razvile, so rekle sledeče, ljubimo Evropo in evropsko kulturo, to, da ne maramo Evropske unije in skoraj, da se ne znamo zoprstaviti tem argumentom. Zato bi rad dal povdarek temu. Enkratnost Evropske unije za me je, zlasti ko govorim za mladimi, ta, da to razumejo kot pravice, priložnosti, svoboščine. In temelječ eh, na tem poslujajo, eh, koristijo kulturo, poslujajo in tako naprej. Že tri leta delam na tem področju in najbolj enostaven način, kako prepričati mlade, je da se pogovarjamo z njimi o eh, pravicah in svoboščinah. Nekateri se morda ne zanimajo za kulturo, morda bo to prišlo kasneje. To, da razumeti bi morali, da je Evropska unija enkraten prostor, to je enkraten pravni in politični dosežek. In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 a, komunikacije, dialog za mladimi. To je izredno pomembno. Mladi moramo prisluhniti. Moja izkušnja iz pogovorov za mladimi je, da si želijo, da bi se njihove ideje tudi uresničile. Oni si želijo konkretnih rezultatov. Delam na tem uh, programu uh, nove podobe. In rada bi se navezala na to, kar ste že povedali. Torej, Evropa mora biti privlačna in to lahko zagotovimo na dva načina. Prvi način je preko komunikacije, treba je izboljšati podobo Evrope. To, da ni dovolj, da zgolj govorimo o podobi, ki jo ima Evropa, tudi delati moramo na tem naše besede morajo postati dejanja. Včasih so menili, da, oziroma pred stotimi leti, eh, so ljudi menili, da je to celina priložnosti in to mora Evropa znova postati. To mora postati eh, prostor priložnosti in to treba zagotoviti preko medsebojnega priznavanja eh, diplom, potem morajo priložnosti za zaposlitev dobiti vsi, vsi morajo imeti enak dostop do trga dela in tako naprej in tako naprej če nam bo vse to uspelo s praktičnimi ukrepi. In če bomo okrepili podobo Evrope, potem bomo vzpostavili bolj pozitivne obete za prihodnost. Hvala. Najlepša hvala in še zadnji prispevek, gospod Džambacki. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Kratek bom. Želel sem spregovoriti eh, tudi sam. Obračam se na komisarja. Mladi skeptični ljudje imajo tudi argumente za svojo euroskeptičnost, se vam ne zdi? In ti argumente najdejo v dejstvu, da smo ustvarili klišeje, da uh, nacionalne teme odrivamo na rob. Imamo desničarske ljudi z drugačnimi prepričanji, eh, eh, drugačne prepričanje, ampak ne bi jih smeli obsojati ne bi smeli eh, reči, da so eh, proti Evropi, kajti evropski projekt ni eh, konzervativen, liberalen, desničarski ali levičarski projekt, to je evropski projekt. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rada dala besedo komisarju. Še prej pa naj povem, da se mi zdi zelo pomembna besedica, ki se je pojavila v številnih prispevkih, namreč besedica most kultura uh, res uh, lahko uh, predstavlja uh, simbol mostu in ne Evrope, ki postavlja zidove, ograje in strinjam se z nekaterimi pomisleki, ki ste jih izrekli potrebno je delovati na dveh ravneh. Prva je metapolitična raven, eh, tukaj gre za novo zgodbo Evrope, ki se razvija v odprti eh, in vključujoči razpravi. Gre za novo dojemanje Evrope in pa njene kulture. Po drugi strani pa moramo ukrepiti eh, vse tiste dejavnosti eh, Evropske unije, ki so že namenjene vzpostavitvi novega evropskega državljanstva, novega, nove evropske zavesti. Torej, nove eh, politike eh, morajo eh, biti vključujoče, hkrati pa je potrebno vzpostaviti nov okvir za vključitev vseh teh politik. Zelo pomembno je vključiti tudi Evropski parlament. In Podati moramo svoje mnenje pri pripravi te nove zgodbe, eh, pri izgradnji mostov med različnimi generacijami. In tukaj eh, ne gre zgolj za vizijo za evropske državljane, gre za položaj Evrope v eh, svetu. tukaj ne gre za zgodovinske temeljne Evrope, ampak eh, za eh, solidarnost, za demokracijo, eh, torej za tiste ideje, na katerih Evropa temelji. Sedaj se nahajamo na razpotju in zato je še bolj pomembno, da naš odbor pri oblikovanju nove vizije sodeluje, pa tudi parlament kot celota. Zanimiva je razprava eh, z eh, komisarjem eh, Navračičem. Na ta način bomo oblikovali novo vizijo Evrope v svetu, v tretjih državah in to je pravi izjiv, kajti ne govorimo le o Evropski uniji ampak eh, o tem, eh, kakšen eh, je pogled na Evropsko unijo v tretjih državah. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo komisar Navrečič. Uh, hvala lepa. Najprej bi se vam rad zahvalil za vaše vprašanja in pripombe, ki so za nas zelo pomembna za nas in pa za naše prihodnje delo, ko razvijamo koncepte in ideje za novo zgodbo za Evropo v prihodnih mesecih. Posem se zavedam a, političnih vprašanj EFSI-a obzore 2020 in delamo vse, kar je v naših močih, zato da bi rešili ta vprašanja finančna podpora za obzori 2020 eh, je pomembna, položaj je zelo težek. Organizirali smo delavnice zato, da bi spodbujali zamisel EFSI-ja o izobraževanju in poskušamo doseči napredek na tem področju. Naj se na kratko, naj na kratko spregovorim o poglavitnih temah nove zgodbe zadnja starostna skupina, eh, ki bi jo želel pozabiti, eh, so starejši. Seveda je to tudi v mojem lastnem interesu, kajte tudi sam postajam starejši. Ampak izbrati moramo en segment celotne zapletenosti evropske prihodnosti. In zato se ne moremo izogniti temu, da eno skupino, eni skupini damo prednost in da. Eh, nekoliko pozabimo na druge vidike celotnega skupka. Ampak strinjam se z vami, da ni prihodnosti brez solidarnosti, brez medgeneracijske solidarnosti, brez tega, da vzpostavimo mostove med različnimi eh, družbenimi skupinami. Eh, Če si pogledamo politični razvoj v zadnjih tednih, pogledamo si naprimer občinske volitve v Italiji, potem si pogledamo eh, volitve na Hrvaškem, v Španiji, pa seveda prihajajoči referendum v Združenem kraljestvu. To so znaki nezaupanja demosa. Obstaja vrzel med državljani in politično elito, to da žal obstajajo tudi globoke vrzeli med državljani. Prihaja do um, razdrobitve, do individualizacije eh, sodobnih um, evropskih družb in evropske družbe in zato um, eh, to predstavlja veliko grožnjo. Potrebujemo močne skupnosti in evropsko prihodnost moramo graditi na teh skupnostih. Mladi so ena možna skupnost. To je zelo abstraktno, kajti uh, oni, obstaj, med njimi obstajajo velike razlike, so različne nacionalnosti, imajo različne poklice, starosti in tako naprej. Ampak zaradi različnih kultur in zaradi različnih jezikov, zaradi različnih komunikacijskih kultur imajo vendarle skupne. Um, uh, elemente, imajo skupne junake in tako naprej. In če se bomo osredotočili na nje, bomo morda našli možno rešitev za Evropo. Ne bi, rekla, ne bi dejal, da je uh, nova zgodba za Evropo sredstvo. To je možna rešitev. Morda se bomo zgolj približali rešitvi. Uh, nisem tako optimističen, da, mi, da bi menil, da bomo našli eno in dokončno rešitev za Evropo. Vse se premika, vse se spreminja. To, da nova zgodba za Evropo predstavlja dobro platformo za to, da vzpostavimo um, razpravo z mladimi. To je prva faza. Najprej potrebujemo skupno razumevanje, najprej potrebujemo jezik za uh, razumevanje. Eh, potem eh, potrebujemo ukvir za današnjo Evropo, konceptualni ukvir. Ta hip se ne strinjamo eh, v zvezi s tem, zakaj je Evropa v krizi, ali je to politična kriza, ali je to socialna kriza, ali je to gospodarska kriza, je to kriza identitete, je to družbena kriza. Torej, če bi imeli široko razpravo o tem. Potem bi vsaj opredelili tiste stvari, v zvezi s katerimi se strinjamo in stvari, v zvezi s katerimi se ne strinjamo. In to je skoraj da tako pomembno kot eh, tisto, v zvezi s čimer se strinjamo. Tako bi vzpostavili dobro podlago za to, da bi na njej gradili skupno prihodnost. In to je uloga nove zgodbe, da zberemo predstavnike a, eh, mladih in da pris sebe prisilimo k temu, da bomo razumeli njihove probleme. To je zelo posebna generacija, to je generacija brezposelnih. To je generacija, ki je zavezana Evropi. Če si pogledate eh, politične eh, preference eh, v kampanji pred referendumom v Združenem kraljestvu, potem boste videli, da bolj, ko so ljudje mladi, bolj so zavezani evropskim vrednotam. Imamo številne neizkoriščene priložnosti, ki bi jih lahko mobilizirali za podporo. Najprej je treba opredeliti priložnosti in eh, tveganja. Torej, hvala lepa za vaše prispevke, hvala lepa za pripombe, hvala lepa seveda ambasadorjem za vaše prispevke. Hvala lepa, eh, dragi komisar. Hvala lepa tudi ambasadorjem za vaše prispevke. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom. Sedaj pa mislim. Thank you. bi morali vse te teme močneje predstavljati tudi v javnih a, a, televizijskih programih. Pred kratkim sem govorila za predstavnikom italijanske televizije, italijanskega programa in dejal, je. Torej, govorila smo o tem, da je treba eh, prisluhniti tudi eh, temu delu resničnosti in potrebne več sodelovanja. Torej, hvala lepa še enkrat, sedaj pa bomo nadaljevali z našim delom. Najprej pa uh, minutka premora samo zato, da se poslovimo. Allora, oggi abbiamo ora una... Tako, sedaj eh, pa k zelo pomembni pobudi in eh, sicer eh, gre eh, za šport, eh, kateremu bomo posvetili zadnji del naše seje. Eh, Poglobili se bomo v to eh, temo, eh, gre za našo politično pobudo na temo športa, hkrati pa se želimo poglobiti tudi v teme, pri eh, katerih želimo pripraviti dodatne predloge. Kaj se dogaja? Se upravičujem. Torej. Imeli bomo prvo izmenjavo mnen na samem začetku na temo eh, politike na področju športa eh, in sicer eh, je poročevalec gospod Takula. Teme so dostopnost, vključenost in pa dobro upravljanje tega področja. Eh, Evropski teden športa bo eh, septembra, kot dobro veste. Eh, in povabljeni boste tudi na razstavo, o tem vam bom kasneje seznanila, ampak to ni povezano z delom odbora. Vse upravičujem. Prosim za tišino. Eva, se upravičujem v tem eh, trenutku se mi zdi zelo eh, pomembno, eh, da eh, govorimo o eh, poštenosti športa, še prav posebej glede na izključitev eh, ruske ekipe eh, zaradi dopinga. Eh, in to je tema, ki jo urejajo mednarodne konvencije. Seveda eh, pa eh, bodo potrebne nadaljne odločitve na tem področju, pa tudi eh, dostopnost je zelo pomembna tema. Sedaj bomo imeli torej razpravo na to temo in z nami so tudi gostje, ki jih želim predstaviti. Po uvodu uh, gospoda eh, Takole bodo spregovorili naši gostje, pa tudi poročevalci v senci. Uh, gospod Aleksandr uh, Hastink je uh, predsednik delovne skupine na temo športa v svetu. In potem še eh, Tapio Korius, eh, veleposlanik Evropskega tedna eh, športa ki prihaja iz Finske. Potem pa je tukaj še Iv Lelostek eh, iz Evropske komisije. No. Dala bom besedo gospodu Takoli eh, za uved, uvod, potem pa bomo nadaljevali. Ok, kiitoksia puheenjohtaja. So I will speak the, use the heaven. Torej, uporabljal bom božanski jezik finščina. Tako da si nadenite slušalke. Ja, gospa predsedajoča, dragi gostje. Veliko uh, dogodkov. Uh, je bilo v preteklem času, ki smo jim sledili tudi v odboru za kulturo. E, šport se razvija in e, zres sem vesel, da se lahko ukvarjam z tem v športa v tem zelo e, pomembnem letu za šport. športni dogodki eh, potekajo letos, eh, namreč olimpijske igre v eh, Braziliji, pa tudi evropsko prvenstvo v Franciji. Šport je izjemno pomemben in vpliva tudi na javno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da je pomankanje gibanja četrti najpogostejši razlog eh, za eh, smrt. Rad bi se osredotočil na eh, nekaj najpomembnejših točk. Najprej poštenost, dostopnost in vse teme, ki so povezane s tem. Izhodišče vsega skupaj pa je eh, piramida v strukturi športa. Eh, šport zagotovo ni preprosto področje. Videli smo, eh, da smo bili priča celi vrsti škandalov, eh, ki negativno vplivajo na ugled športa. Potrebujemo večjo preglednost in pa jasno financiranje športnih dejavnosti. Poštenost lahko zagotovimo le, če bomo imeli jasne kriterije in ti kriteriji morajo seveda veljati za vse vrste financiranja. In šport je pri tem eh, ključnega pomena in pa eh, dostopnost eh, športa. Ogledali si bomo različne teme, namreč nasilno obnašanje na evropskem prvenstvu je pokazalo, da ne smemo pokazati nobene strpnosti, do uh, rasizma, eh, sovražnega govora in tako naprej. Potem uh, so tukaj škandali na področju dopinga in uh, imeti moramo strok odnos uh, do uh, tovrstnih dogodkov. Uh, nikakor ne smemo popuščati. To je pomembno za politiko na področju uh, športa. Ljudi moramo spodbuditi, da sodelujejo v eh, športnih dejavnostih. To je zelo pomembno. Eh, in šport je potrebno vključiti eh, tudi v šolske učne načrte. Kako uporabljamo uh, šport? To je naslednjo, uh, naslednje pomembno vprašanje. In kako uh, podpreti uh, šport na evropski ravni, še prav posebej kako podpreti tiste, ki želijo kariero, uh, športno kariero. Erasmus Plus pri tem igra zelo pomembno vlogo in je lahko pomemben predvsem za trenerje.

prispevek eh, bo podal Aleksandr Hastings. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala poslancem Evropskega parlamenta, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim svoje mnenje o eh, poštenem pristopu k športu. Nekako deset minut imam eh, na voljo. Eh, in to je za me velik eh, izziv, eh, hkrati pa bo to izziv tudi za vaš odbor, da se boste v enem poročilu ukvarjali z tremi tako različnimi temami. Govoril bom francosko, če tudi sem pripravil svojo predstavitev v angleščini, ampak lažje se izražam v francoščini. Torej. Nisem imel veliko eh, težav eh, pri pripravi mojega prispevka danes. Vse, kar sem moral storiti, je, da sem eh, spremljal televizijske odaje in pa novice v zadnjih mesecih. Številni škandali na področju korupcije v športu so pokazali, da je korupcija močno prisotna. Potem eh, je bilo veliko primerov eh, dopinga, eh, včasih so bili ti primeri povezani z korupcijo, prišlo je do nasilja, navijačev, še prav posebej, če si ogledamo Evropsko prvenstvo, ki ravno kar poteka. Eh, na področju boja proti nasilju je potrebno poskrbeti za sodelovanje in izmenjavo podatkov med javnimi organi in pa zasebnimi eh, športnimi organizacijami. Pri tem je pomembna eh, konvencija sveta Evrope, ki prepoveduje nasilje in doping ter vnaprejšnjo določanje izida tekem. Potrebno je zagotoviti tudi preglednost, spoštovanje človekovih pravic, temeljnih eh, svoboščin, upoštevati je potrebno uh, tudi uh, načelo neutralnosti, uh, potrebno je spoštovati mlade in uh, ženske. Potem pa k dostopnosti. Tudi tukaj nisem imel težav. Spet sem spremljal dogajanje eh, po televiziji. In pred 20 eh, leti so nekateri, eh, takrat begunci začeli igrati nogomet, sedaj so del nacionalnih uh, ekip, recimo Avstrije, Švedske in uh, Hrvaške. Uh, na ta uh, način smo dokazali, da lahko šport spremeni naš pogled na uh, begunce. Šport uh, prispeva k uh, družbenemu vključevanju in pa k družbenemu razvoju. Poleg tega, kar sem pred nedavnim videl na televiziji, eh, pa bi rad izpostavil še nekaj drugih eh, točk eh, v povezavi z poštenostjo športa. Ne bom govoril o podrobnostih, tisti, ki poznate področje športa, zelo dobro poznate izzive, ki se pojavljajo na področju evropskega športnega modela. Tukaj govorim o uh, košarki. Dobro veste, kateri elementi eh, so pomembni v evropskem športu, pomembna eh, pa je tudi solidarnost med amaterskimi in pa profesionalnimi ligami. Potem je eh, tukaj eh, tudi lastništvo tretjih oseb, eh, kar sem navedel tudi na prosojnici. To vpliva na neodvisnost atletov in drugih športnikov. Podpreti moramo Evropski teden športa, ki uspodbuja k telesnim dejavnostim, pa tudi k prostovoljstvu na področju športa. Poleg tega pa bi rad pri dobrem upravljanju omenil tudi, da eh, vedno bolj potrebujemo eh, federacije, športne zveze, ki bodo organizirale športne dogodke. Razviti je potrebno tudi ustrezen gospodarski model za organizacijo tovrstnih dogodkov pogosto eh, dobiček eh, konča v žepih zasebnikov, medtem eh, ko to vrstne dogodke sponzorira javni sektor. Potem pa k dostopnosti potrebno je zagotoviti dovolj sredstev za športne dejavnosti, boriti se je potrebno proti dopingu in proti manipulaciji športnih dogodkov. Eh, zagotoviti je potrebno ustrezno javno financiranje, eh, namreč eh, javnih sredstev je vedno manj, poleg tega pa pomembno vlogo igrajo seveda tudi sponzori. Naslednja točka, ki je zelo pomembna na področju financ in dobrega upravljanja ter poštenosti, je financiranje športnih lik. Eh, tisti, ki imajo najboljšega sponzorja, na koncu zmagajo na eh, nacionalnih eh, prvenstvih. In sedaj k dostopnosti. Razlikujem med dvema tipoma dostopnosti. Po eni strani gre za dostopnost posameznikov, Eh, in pa eh, tistih, eh, ki upravljajo športne dejavnosti. Tukaj gre za zelo široko skupino oseb, za begunce, za ženske. Ni potrebno povdarjati, da deklice manj sodelujejo pri športnih dejavnostih kot dečki. Eh, da je eh, težko eh, begunce vključiti na prvenstva in da je težko imeti dvojno kariero v neki državi, katere, v kateri nimaš državljanstva. Zelo eh, pomembna je tudi zaščita pred eh, nadlegovanjem, pred eh, fizičnimi zlorabami in tako naprej. Poleg tega pa je treba uspodbujati športne dejavnosti pri otrokih, še prav posebej pri zelo mladih otrokih v vrtcih. Poleg tega je potrebno. Razmišljati tudi o tem, kaj eh, se zgodi z uh, poklicnimi športniki po koncu uh, eh, karijere. Po mojem mnenju je potrebno govoriti tudi o uh, dostopu do uh, športnih uh, agencij. Uh, to vprašanje je danes zelo slabo urejeno. In pa priznavanje kvalifikacij, diplom, eh, certifikatov, trenerjev in eh, drugih. To je nadaljne problematično vprašanje v Evropi. Ostajam pri dostopnosti. Eh, po eni strani gre za dostopnost za osebe, hkrati pa gre tudi za dostopnost športnih vsebin. Govorim o lasniških pravicah, o, o, o zemeljskih načeljih in tako naprej. Ne želim vplivati na vaše poročilo, ne na njegovo vsebino, e, ne na predstavitev, ampak e, kar je pomembno, se mi zdi, je, da se poglobimo v probleme, ki e, še niso bili predmet analize. Eh, mislim, eh, da vsi zelo dobro poznamo temeljne probleme eh, na področju športa, kot je naprimer doping ali pa vplivanje na končni izid tekem in tako naprej. Nek študent, ki danes želi v tujino, zato da bi se ukvarjal z športom, zato skoraj da nima možnosti. Eh, in tako tudi eh, organizacije, športne organizacije eh, ne morejo usposobiti tujih študentov, ki bi lahko kasneje predstavljali pomemben del njihove organizacije. Torej mislim, da je potrebno najti rešitev za to. Vse skupaj mora potekati v ustreznem okviru in sicer v tesnem sodelovanju z športnimi zvezami in eh, v okviru tega, kar lahko stori Evropska unija. Menim, da Evropska unija zagovarja šport, ki temelji na vrednotah, na solidarnosti medtem eh, ko je splošna ideja športa danes eh, bolj eh, temelji danes v večji meri na komercialnem pristopu. Najlepša hvala za to predstavitev in za ta zelo pošten pogled na šport, rada bi tudi rekla da je današnje popovdne posvečeno športu in da bo kasneje sledila predstavitev raziskave, ki smo jo naročili eh, na temo eh, dvojne karijere, eh, torej športne karijere v, pomelja, v povezavi z neko drugo karijero. Tukaj gre za položaj mladih športnikov in to smo se zares želeli poglobiti. Sedaj pa gospod Tapio Korius. Veleposlanik za Evropski teden športa, izvolite, beseda je vaša. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saapua tähän kuulemiseen. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste me povabili na ta dogodek. Šport kot sektor je v močnem porastu, tako v Evropi, kot tudi po svetu. In zato si moramo zastaviti nekaj pomembnih vprašanj, pomembnih v kontekstu družbe. Naprimer, kaj je skupna politika na področju športa, kaj je pomembno na tem področju. No, izpostavil bi dvoje, kar je pomembno za me. Za me je šport način življenja, skozi celotno življenje šport je način promocije zdravja in pa zdravega načina življenja. Vemo, da danes eh, veliko sedimo in da smo precej pasivni, športno pasivni. To je treba spremeniti. Je pa treba eh, tudi spodbujati talente, ki jih mladi nedvomno imajo. Pri športu je veliko odrekanja, ampak vseeno, mm, ali pa ravno zato, moramo amaterskim športnikom in športnicam pomagati pri razvoju in pri ukvarjanju športu na splošno. To je tudi povezano z dvojnimi karjerami. Šport je torej neke vrste orodje za doseganje boljšega počutja, za zdrav način življenja, je pa tudi izziv. In zato si moramo stvari ogledati v vertikali, pa tudi v horizontali, kajti gre ne nazadnje za mm, dejavnost, ki je vse prisotna. In ko govorim na primer o vertikali, menim, da bi lahko različne mednarodne organizacije pripravile nova pravila, nove nabore. Eh, zakonov ali pa okvirje za ukvarjanje športom. Neke vrste sistem korenčka in palice, naprimer. Mednarodna pravila in pa mm, vodilne pobude vsekakor potrebujemo, če želimo imeti čist šport. Seveda pa si moramo pogledati predvsem, kaj se dogaja na uh, amaterski ravni. Šport je nekaj s čimer se ukvarjamo vsi, s partnerji, z otroci, z, oziroma, z otroki, z kolegi, s prijatelji, je nekaj, s čimer se ukvarjajo množice. In zato moramo tudi spodbujati mednarodne razprave o tem in v njih eh, vključiti različne deležnike, različne sektorje, ki bi lahko eh, doprinesli k temu. Pripraviti moramo torej nekaj, kar je globalen nabor načel in pravil za ukvarjanje s športom. Zdravstvo, eh, izobraževanje, gospodarstvo, eh, podnebje oziroma okolje, vse to je povezano s športom. To so horizontalni vidiki, ki pa morajo priti do izraza tudi na lokalni ravni ali pa predvsem na lokalni ravni, v občinah, v regijah saj si bomo samo tako lahko ustvarili najboljšo možno sliko glede dogajanja v športu. Mislim pa, da bi si morali eh, pri tem ogledati tudi vire, ki so nam na voljo. Viri so vedno pomembni, tudi v športu. In v tem kontekstu bi izpostavil tri vrste virov. Torej, vire, ki. Eh, jih lahko damo na voljo, ko gre za ukvarjanje športom, športom in pa ko gre za eh, športen način življenja. K športu moramo pritegniti čim več ljudi. Vse, če je možno, kajti vsakdo lahko pri amaterskem ukvarjanju športom, pri rekreaciji, za sebe odloči, na kakšen način se bo ukvarjal športom, kako bo mlade pritegnil športu. In pri tem lahko sodelujejo vsi ali pa vse skupine Eh, v družbi, mladi in pa starejši. Sodelovanje je tu ključnega pomena, pa tudi vodilne, vodilne pobude oziroma pristop od zgoraj na vzdolj. Kolega na moji desni je naštel nekaj slabih primerov uh, upravljanja v športu ali pa obnašanja v športu. To so primeri, ki jih poznamo vsi, tudi iz medijev. Izobraževanje pa je seveda pri tem ključnega pomena in zato moramo to vsekakor večkrat izpostaviti. Toliko v prvem naboru virov. Drugi nabor virov povezujem predvsem s pogoji, eh, s katerimi se ljudje soočajo v lokalnem okolju, ko se želijo ukvarjati športom. Med nami obstajajo različne povezave, naprimer med nami in izobraževalnim sistemom, med nami in um, podjetji ali pa organizacijami, v katerih smo zaposleni in tako naprej. Naprimer, igrišča ali pa um, lokalni parki, kjer se lahko otroci ukvarjajo športom. Če so ti na voljo brezplačno, je to odlična spodbuda za mlade, za otroke, kajti po šoli gredo tja in so aktivni. Tudi, naprimer, uh, parki za skejtanje ali pa za rolanje na zadnje. Tretji nabor eh, verov pa so tako imenovani ekonomski veri. Brez teh ne gre. Tu potrebujemo tako javno financiranje, kot tudi zasebno. To dvoje gre z roko v roki. Ob koncu pa je tu še zakonodaja. Naprimer, davčna zakonodaja, pa zakonodaja na področju zdravja in pa izobraževanja, okoljska zakonodaja in pa še številni drugi eh, секторе. Tudi pri tem moramo na mednarodni ravni doseči kar se da eh, visoko stopno konsenza, kajti pripraviti moramo pravila in tudi najti vire financiranja za ukvarjanje športom. Te vire bi bilo dobro diversificirati. Bi pa omenil tudi še en vidik in sicer vidik navijačev, tistih, ki spremljajo uh, eh, naprimer velike nogometne turnirje uh, ali pa olimpijske igre po televiziji ali v živo. Še en sektor je sektor uh, aktivnega udeleževanja v športu. To je sektor, v katerem lahko sodelujejo številne družbene skupine, mladi, nekoliko manj mladi, starejši, družine in tako naprej in s tem um, tako, krepijo ali pa ohranjajo svoje zdravje in um, tudi zdrav način življenja. Ob koncu bi še povedal, da je pomenil, da imamo do, do, dober način upravljanja v športu in pa tudi, da imamo ustrezne vodilne pobude. Gre za horizontalen pojav, ki je prisoten posod. V središču vsega pa so ne nazadnje ljudje. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Hvala. Jo, molto, mi skuzume, abbiamo... Najlepša hvala. Imamo eh, težave z eh, časom. Zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti. Uh, in... Seveda eh, gre pri športu eh, za samo eh, izvajanje športa in pa za športno navijanje, ki lahko postane tudi nasilno in mislim, da je prav, da ste to tudi omenili. Gospod Yves Lestek z Evropske komisije, dobi se da besedo za pet minut. Hvala lepa. Merci beaucoup, madame. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, kot lahko slišite, bom govoril francosko. V komisiji zares zelo eh, pozitivno eh, spremljamo to poročilo na temo eh, športa, na temo dobrega upravljanja. Pred kratkim eh, je bilo sprejeto eh, poročilo eh, v tem odboru, ki nam je močno pomagalo pri pripravi pobud v Evropski komisiji. Recimo iz tega izhaja pobuda za organizacijo tedna posvečenega športu. Težko že čakamo na to novo poročilo in eh, to poročilo pripravljate v ravno pravem eh, trenutku. Poročevalec ima veliko srečo, kaj ti. Eh, to poročilo bo lahko imelo velik vpliv. Če dobro razumem, bo to poročilo sprejeto čez nekaj mesecev in eh, mogoče v začetku eh, prihodnjega leta, ampak eh, zagotovo v trenutku, ko se pripravlja načrt za športno področje za obdobje 2017 do 2020. Poleg tega bomo oblikovali tudi program Erasmus Plus za področje športa uh, in uh, to ravno v tem času. Zaradi tega pravim, eh, da je to poročilo, ki ga pripravljate v pravem trenutku. Kmalo bomo dobili uh, tudi uh, informacije dveh skupin na visoki ravni, ki jo je organiziral komisar Navračič na temo diplomacije v športu in pa na temo amaterskega športa. Eh, sedaj eh, pa nakratko k temi, o kateri danes eh, razpravljate. Mislim, da je gospod Tankola izpostavil nekaj ključnih točk. Točka upravljanja je seveda zelo pomembna. V Evropski komisiji želimo seveda prispevati k napredku na tem področju. Aleksandr Hastings je že govoril, o tem eh, in o tem, da želimo spoštovati neodvisnost eh, držav eh, članic in pa seveda športnih zvez. 4. septembra bo komisar Navračič organiziral konferenco na temo dobrega upravljanja v športu, povabil bo tudi številne športne zveze in govorili bomo o boljšem načinu upravljanja. Govorili bomo ste tudi o dvojni eh, karieri, eh, namreč gre za povezavo športne in pa eh, poklicne karijere ali pa športa in pa študija. Tudi to je tema, ki nas zelo zanima. Nek atlet iz Luksemburga je dejal, da študira v Veliki Britaniji in da se zaradi tega Eh, ne more ukvarjati z športom tako kot eh, njegovi tekmenci iz eh, Velike Britanije. Enako pa bi veljalo tudi, če bi študiral v Franciji, Španiji ali pa kje drugje in tudi s tem se moramo ukvarjati. Dostopnost, mobilnost, to sta naslednji pomembni temi. Zelo zanimivo je, da ste si izbrali ti dve temi, kajti v okviru programa Erasmus Plus eh, mobilnost eh, ni prisotna eh, in v naslednji generaciji tega programa bomo poskrbeli za vključitev nove ideje, ideje mobilnosti, potem pa poštenost. Kolega Aleksandr, je izpostavil zelo pomembno dimenzijo. E, imamo mednarodno konvencijo in pa konvencijo sveta Evrope glede nasilja, glede e, vplivanja na izid e, tekem in glede dopinga. Evropska unija je vključena v to razpravo na takšen ali drugačen način, recimo, ko gre za ratifikacijo konvencij in močno računamo na vašo podporo. Eh, potem pa je tukaj vzpodbujanje eh, športa, materskega športa na lokalni ravni in eh, Erasmus Plus je program, ki se osredotoča tudi na to, vendar pa nažalost, če nismo dosegli dovolj in čakamo na pobude v vašem poročilu. S tem bom zaključil, gospa predsedujoča, mislim, da v tem trenutku zadostuje, če izrazim naše zanimanje za temeljne koncepte eh, tega eh, poročila. Hvala lepa. E, grazie, davvero. Najlepša hvala, gospod Listek. Eh, zagotovo se strinjamo z vami. Imamo že zelo pomembne temelje, tudi komisija je upoštevala poročilo FISAS, eh, ki ga je pripravil naš odbor v prejšnjem eh, sklicu in prepričani smo, eh, da vam bo tudi poročilo gospoda takole pomagalo, kajti osredotoča se na tri temeljne točke in zelo dobro vemo, da Evropska unija omogoča eh, določene dejavnosti, eh, vendar pa moramo v Evropskem parlamentu in Evropski komisiji poskrbeti za to, da bomo naredili korak naprej. Nahajamo se v strateškem trenutku eh, in vemo, da bo naše poročilo lahko vplivalo na pripravo naslednjega evropskega načrta za obdobje 2017 do 2020. Sedaj pa dobijo besedo kolegi, ki so zaprosili za njo in ki so tudi poročevalci v senci za to poročilo. Najprej dobi besedo kolega Nekov. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospa predsednica. Povsem se strinjam s tem, kar so povedali gospod Takula in pa naši gostje. Pripričan sem, da bi morali eh, skušati ustvariti sistem Erasmus ali nekaj podobnega za naše mlade športnike. Gospod Kujas je spostavil tri stebre, se pravi ustrezno upravljanje, ustrezno infrastrukturo in pa um, množičnost, ko gre za šport. Jaz sem govoril z gospod Mici, ki je poročevalka v senci za to poročilo skupine SND in dejala je, da je to poročilo, ki je pomembno za mlade in pa tudi za malo manj mlade ljudi posod po svetu. Trenutno smo, je naša pozornost eh, predvsem pri Evropskem prvenstvu nogometu v Franciji, pozneje avgusta, pa se bo presmerila na olimpijske igre v Rio de Janeiro. To so veliki športni dogodki, ki posod po svetu pritegnejo ogromno pozornosti pri vseh deležnikih in ki mlade in pa odrasle eh, spodbujajo k ukvarjanju športom. To vrstni dogodki tudi krepijo socialno interakcijo in pa mm, promovirajo športne vrednote v celotni družbi. Šport pa lahko krepi tudi druge eh, vrednote, kot so naprimer fair play, poštenost, solidarnost in pa toleranco. Žal pa eh, pri športu opažamo tudi temne plati, kot so že izpostavili naši gostje. Vedno bolj pogosto smo priča goljufijam in pa dopečkim škandalom, ki so celo financirani strani eh, samih držav. Priča smo nasilju, priča smo izgredom na samih štadionih med posameznimi navijači in s tem tudi priča vedno večjim pomislekom glede eh, javne varnosti in pa naprimer ogrožanja javnega zdravja, kot je primer z virusom Zika v Južni Ameriki. Športni dogodki in pa športni sektor nasplošno mora biti zgled, ko gre za dobro upravljanje, tolerantnost in pa odprtost. In upam, da bo poročevalec tudi v tem duhu v osnutek poročila prevzel naša priporočila za boj proti eh, dopingu in pa trgovini z nezakonitimi Eh, sredstvi, ki pomaga športnikom pri doseganju boljših rezultatov. Potem so tu še boljši eh, ali pa višji standardi zagotavljanja varnosti športnikov in um, gledalcev na stadionih in pa boj proti rasizmu, netoleranci in pa šovinizmu. Tu je tudi zaščita mladoletnih, eh, s katero moramo preprečiti širjenje teh um, negativnih učinkov med mlade. Samo minuto in pol, oziroma samo pol minute še pa bom končal. Na učinkovit način se moramo boriti proti korupciji in zagotavljati raven etičnega ravnanja v športu. Promovirati moramo transparentnost, ko gre za um, prestope igralcev v, iz kluba v klub, preprečiti moramo nezakonite stave, in piratstvo v športu. Prav tako pa treba zagotoviti spoštovanje um, zakonodaje z področja audiovizualnih zadev, ko gre za športne prenose. Uh, evropski državljani vedno manj, torej v vedno manjši meri podpirajo iz, um, organizacijo velikih športnih dogodkov v Evropi, ravno zaradi uh, škandalov, ki so prizadeli šport v Evropi. Okrepiti moramo evropske standarde na tem področju in uh, preprečiti vse zlorabe. Uh, ob gospodinici sem obljubil, da bom prebral vse, kar je zapisala. Ja, ampak jaz moram sestanek pripraviti do konca. Hvala tudi za vašo eh, toleranco oziroma vaše spoštovanje. Gospod Zver je naslednji, tudi vas želim. Aha, ne, vi boste stalni poročevalec za izvajanje programov Erasmus, in tudi v tem kontekstu je to zelo pomembna stvar. Predsednica, za lepo predstavitev. Ehm, jaz ne bom tako artikulirano govoril kot je gospod kolega, eh, ampak bi podal samo nekaj misli. Najprej eh, me veseli, da je gospod Takula eh, sprejel to pomembno in odgovorno nalogo, poročilo. Šport je nasploh, ima več plati, je na eni strani jezik miru, tolerance, vrednota, neka vrlina človeštva. Za marsikoga je način življenja eh, in izvorno pomeni nekaj dobrega. Ne. Sveda pa ima sveda tudi druge plati, zlasti komercialni šport je eh, postal močna, zelo močna industrija, športna industrija, eh, postaja vse pomembnejša gospodarska panoga, vse več delovnih mest je z področja športa ali pa so povezane na šport in vedno večji delež bruto domačem proizvodu pomeni, pomeni šport. In ne na zadnji nekateri športni klubi so postali prave multinacionalke, eh, tudi njihovi prihodki so izjemno veliki. Ampak eh, tukaj bi se pa priključil kolegu in eh, vsem vam, predavateljem, ki se vam zahvaljujem za dobra poročila in predstavitve. Se pa na šport veže tudi veliko temnih strani, eh, od nezakoniti stav, dogovarjanje z rezultati, eh, torej korupcija v športu in pa predvsem doping. Doping je pojav, eh, ki se mu želi Evropska unija že dolgo oprijeti. Eh, pridno sodeluje eh, preko sveta Evrope v vadi svetovne antidopiške organizacije. Sam sem imel to čas, da sem bil leta 2008 pol leta član te vade in videl sem velike težave eh, pri delovanju te svetovne organizacije. Menim, da bi eh, vada morala postati še močnejša, da bi morali odpreti še več laboratorijev po svetu. Evropa ima tukaj prednost, eh, nesorazmerno veliko število laboratorijev eh, imamo v Evropi in eh, tukaj zlasti so nekatere niše, kot je Rusija, kjer antidopniška politika ne deluje. Zadeva je globalna in seveda prav je, da vado še podpremo in da se težave, ki so bile recimo 2008 oziroma 2007, ne ponovijo več. No, še za konec zadnji stavek kolegu Takuli želim vse dobro pri pripravi poročila in ker ga poznam že vrsto let, vem, da je poročilo v dobrih rokah. Hvala. Grazie. E ora la parola al collega, alla collega D'Amato. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica D'Amato. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Prepričana sem, da se tukaj zelo dobro zavedamo, kako zelo pomembno je, da okrepimo politiko na področju športa na evropski ravni. Potrebno je zagotoviti spoštovanje temeljnih vrednot in zagotoviti eh, športne dejavnosti eh, ter. Eh, Eh, potrebno je prepričati eh, državljane, da se ukvarjajo s športom. Mogoče bi lahko govorili nekoliko počasneje. Ja, mm, seveda, potrebno je eh, bolje definirati športno vzgojo, zagotoviti jo je potrebno že v osnovnih šolah. Kaj ti športna vzgoja je zelo pomembna in še prav posebej je pomembna športna vzgoja na univerzah. Eh, tiste eh, države, ki nimajo zagotovljene ustrezne discipline, jo morajo zagotoviti in se pri tem učiti iz eh, dobrih praks drugih držav članic. Z časom se zadeve spreminjajo in le z doslednjim pristopom bomo lahko dosegli razvoj v pravi smeri vnaprejšnje določanje izida tekem, doping in uh, druge uh, tovrstne dejavnosti negativno vplivajo na imič športa. Uh, poleg tega je šport tesno povezan tudi z kriminalnimi združbami, z mafijskimi združbami in to povzroča veliko uh, škodo uh, športu. Uh, Eh, gre eh, za izvajanje nezakonitih dejavnosti pod krinko eh, športa. Na ta način se pere tudi denar in športne organizacije je potrebno opozoriti tudi na to, da so to vrstne prakse pogosto povezane z zastraševanjem lastnih športnikov. Evropska unija mora eh, poskrbeti za ustrezne ukrepe eh, na to temo. Imamo konvencijo eh, sveta Evrope na temo vplivanja na it tekem oziroma na športne rezultate. Potrebno pa se je ukvarjati tudi z finančnimi izkazi športnih organizacij. Eh, potrebno je poskrbeti za eh, popolno neodvisnost etičnih eh, komisij v športnih organizacijah in ustrezen nadzor nad menedžerji in upravnimi odbori. Le na ta način bomo lahko zagotovili, da bo šport imel ustrezen ugled. Zagotoviti moramo, da eh, bo eh, šport na vseh ravneh eh, pripomogel k razvoji družbe. Vsi moramo razumeti, da doping ne služi športu in eh, da negativno vplive na eh, življenje športnikov, hkrati pa uničuje eh, tudi športne dejavnosti. To so točke, na katere želimo opozoriti poročevalca in pozitivno želimo vplivati na njegovo poročilo. Hvala lepa, hvala lepa za ta prispevek. Sedaj pa dobi besedo kolega Venta.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 um, ostal v športu in dela uh, na promociji športa. Seveda lahko tudi šport pripomore k um, ohranitvi vrednot. V bistvu pa jih lahko naredi še bolj atraktivne, še bolj privlačne. Šport lahko odigra pomembno vlogo pri doseganju nekaterih ciljev, naprimer notranje političnih. Šport pa lahko odigra pomembno vlogo tudi v razvojni politiki. Skupaj z gospodom Navračičem smo se pogovarjali o vprašanju športa pri integraciji beguncev. šport pa mora odigrati neko vlogo tudi v naši diplomaciji. In dejati je treba, da šport lahko in mora odigrati pomembno vlogo v razvoju mladih, da jih na nek način pripravi na življenje. Predvsej smo slišali um, o avtonomiji velikih športnih organizacij. Zdaj imamo pravko z organizacijo, ki skrbi za Evropsko prvenstvo v nogometu. In opažamo, da potrebujemo več transparentnosti in podobnosti v športu. Hvala. Pojabjamo lahko kolega Džambanski, potem pa kolegica eh, Šojdrova. Zaključiti moramo, kaj je potem sledi naslednja predstavitev. Jem v dvosvetu, da... Najlepša hvala, gospa predsednica. Vesel sem, da lahko predstavim mnenje v imenu gospe McClarken. Všeč mi je njen šarm, eh, tudi vam verjetno, ampak morali si boste predstavljati, da sem ona. Kakorkoli. Šport in pa šport za množice je nekaj, kar mi je posebej blizu. Pobuda, ki jo je predstavila skupina EKR, je lahko vsekakor vključena v širšo, eh, sliko športa. Zato pa želim izpostaviti nekaj naših eh, predlogov. Poročilo FISA iz leta 2011 se preveč osredotoča na posamezne športe, naprimer na nogomet. Pogrešamo več, eh, torej pogrešamo omembo drugih elementov, naprimer eh, nevarnosti, kot so terorizem, doping in tako naprej. Evalvacija, letošnja evalvacija programa Erasmus Plus je pokazala, da bi morali evropka, evropska sredstva prerasporediti in jih nameniti za tiste športne dejavnosti, s katerimi lahko krepimo zavedanje o športu med mladimi in ki bodo mladim tudi pomagale pri nadaljem razvoju. Tako, to je vse, to je, bil, to je bilo mnenje moje kolegice. Hvala. Skrž, hva... Najlepša hvala, čisto na kratko, kajti mislim, da so moji kolegi povedali že skoraj da vse. Eh, rada bi se zahvalila. Eh, Evropski eh, komisiji in jo pozvala, da nadaljuje svojimi dejavnostmi na področju izobraževanja. Eh, ampak pri tem ne smemo pozabiti na infrastrukturo, kajti če ne bomo zagotovili ustrezne infrastrukture, tudi ne bomo mogli spodbujati športa. Torej, eh, Mislim, da je eh, potrebno izpostaviti tudi eh, projekte za izgradnjo športne infrastrukture. Boriti se moramo proti eh, dopingu, eh, proti vplivanju na eh, športne rezultate in eh, tako naprej, kajti to eh, je potrebno rešiti tako na eh, evropski ravni, mm, kakor eh, tudi na mednarodni ravni. Ja, hvala lepa. Eh, in eh, mi smo zagotovo med tistimi, ki podpiramo vaše dejavnosti. Najlepša hvala. Zanima me, če želite eh, odgovoriti, kajti niso prav vsi zastavili vprašanj. Imamo pet minut samo še na voljo. To je problem. Torej, če ste slišali kakšno vprašanje, za vas lahko odgovorite. Ampak prosim na kratko. Écoutez, je ne vais même pas. Gospa predsedujoča, takola želite besedo? Sedaj ali po odgovorih eh, izvedencev? Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je moja vloga zdaj vloga eh, ponižnega poslušalca. In to sem nekako tudi razbral iz vseh teh komentarjev. Ampak sem vesel zaradi tega, ni problema.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 Mislim, da je eh, ta današnja seja pokazala, kako pomembna eh, je močna pobuda na področju športa. Potrebno se je osredotočiti na temeljne vidike eh, športa, ki so pomembni za njegovo verodostojnost, pa tudi za njegovo prihodnost. Eh, seveda bodo vaša mnenja izjemno koristna za eh, poročevalca, za poročevalce v senci. Veselimo se tudi že sodelovanja z Evropsko komisijo. Ne smemo pa pozabiti tudi na naše izvedence pri pripravi tega poročila. Kaj ti mislim, eh, da bi ta dialog lahko bil zelo, zelo pomemben. Torej, najlepša hvala za vašo prisotnost, hvala lepa vsem kolegom za udeležbo pri tej seji. Eh, in eh, jaz mislim, da so vsi športi enakovredni. Eh, hvala lepa vsem gostom. Kmalo se nam boste pridružili naši raziskovalki, sta že tukaj v dvorani. Hvala lepa. Thank you. Allora, noi abbiamo questa interessantissima... Torej, zdaj bomo razpravljali o zanimivi raziskavi, ki smo si je močno želeli, kaj ti vemo, kako zelo pomembna je ta tema eh, dvojne karijere. Prosim kolege, da ostanete še eh, pol ure, eh, tako boste lahko prisluhnili tej predstavitvi in sodelovali.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 Takoj bom predstavila naši gosti. Imamo um, dve eh, raziskovalki, Lauro uh, eh, Kapraniko in Flavio uh, Guidotti. Uh, deset minut bo trajala predstavitev, potem pa bodo sledila uh, naša vprašanja. Prosojnice so v angleščini, uh, torej. Eh, gospa Kapranika, odločite se, v katerem jeziku boste govorili. Takoj vam dajem besedo. Hvala lepa. Eh, zato, da bom krajša, bom raje govorila v italijanščini. Danes bomo govorili o izobraževanju in o športu in ti dve temi bomo obravnavali skupaj, čeprav eh, sta izobraževanje in šport v Evropi dva povsem ločena sektorja. Eh, govorita z povsem drugačnim jezikom in stičišč med obema eh, sektorjema je izjemno malo. Eh, govora je o dvojnih karjerah, kajti dvojna karjera pomeni kombinacijo ene, dveh ali večjih karier in v primeru športnikov gre za kombinacijo eh, športne karijere z neko drugo eh, kariero. Eh, to seveda ne uspe vsem športnikom, težko je namreč uskladiti dve karieri. Na sedem točk se bom osredotočila. Na prosojnicah je veliko informacij, skušala jih bom povzeti, kolikor se bo seveda dalo ne bom eh, govorila veliko o vlogi športa, eh, kaj ti eh, vlogo športa zelo dobro poznate. Naj vas spomnem le, da lahko na podlagi temeljnega športnega dogodka ta teden opazujemo šport zelo od blizu, ne eh, prevladuje sicer šport v naših eh, življenjih, ampak eh, zavedati se moramo, da športniki potrebujejo zelo veliko časa in da morajo vložiti zelo veliko dela, da dosežejo to raven, kateri smo pričata teden na Evropskem prvenstvu. Naj vas spomnim tudi, da eh, so eh, zelo pomembne tudi olimpijske igre za mlade. Eh, te so povezane z določenimi njimi pomisleki, kar zadeva razvoj mladih športnikov. Športniki so zelo pomembni za nacionalno identiteto, pa tudi z družbenega vidika ampak ne smemo pozabiti, da eh, imajo številni športniki zelo pomembno vlogo tudi kot eh, politiki ali pa kot menedžerji. Določeni športniki so torej uspeli povezati eh, svoje, svojo izobrazbo z svojo športno kariero in pri tem igrajo temeljno vlogo v družbi nadaljni vidik je, eh, da je šport eh, pretežno v pristojnosti držav članic. To pomeni, eh, da imamo kaleidoskop različnih pristopov k športu. Velike razlike so med posameznimi državami članicami. Nekatere države članice eh, zagotavljajo lahek dostop do športa eh, že eh, v času osnovnošolskega izobraževanja, druge države članice eh, tega ne zagotavljajo. Eh, v Evropski uniji mislim, da moramo ziti uh, eh, možnost uh, da eh, najdemo nove in inovativne rešitve tudi za področje športa in eh, izobraževanja. Na ta način eh, bomo lahko obogatili evropsko kulturo. V tem trenutku je situacija eh, športa predvsej nejasna. Eh, jasna ni definicija športa, jasno niso razdeljene pristojnosti. In težko eh, je opisati eh, pojav športa v celoti. Naslednja točka, ki jo moramo upoštevati, je, eh, da je vsak posameznik nekaj edinstvenega, pa naj bo to športnik ali ne. Eh, ko eh, na nekoga gledamo kot na eh, športnika, ne smemo pozabiti na njegovo preteklost, kajti športnik se ne rodi, športnik se počasi oblikuje in zato je pomemben razvoj, izobraževanje do pričetka športne karijere to eh, je resen problem, ki si ga moramo eh, celovito ogledati. Najprej si eh, poglejmo primer športnika, ki ni imel možnosti do ustreznega izobraževanja kot državljan Evropske unije. To je čudovita prosojnica. Eh, ki jo je predstavila eh, enota za človeške vere Evropske eh, komisije. Nanaša se na izobraževanje. Gre za pomen športne vzgoje v osnovni šoli, v srednji šoli in na univerzi. Športniki se pogosto najdejo, znajdejo pred izbiro ali bodo uh, sledili uh, svoji uh, športni uh, karieri, ali bodo izkoristili svoj potencial, ali pa uh, se bodo odločili za prihodnost in pozabili na uh, svojo športno nadarjenost. In uh, to uh, je uh, izbira, s katero se soočajo mladi uh, in uh, tukaj gre predvsem za odločitve moških uh, in zato izgubimo številne uh, dobre uh, športnice. Težko je razumeti ta pojav. Različni deležniki so vključeni v uh, kariero Eh, športnika, eh, športnik eh, in pa njegovi cilji so pri tem seveda ključnega pomena, ampak športnika obkroža celotno omrežje. Gre za vse tiste uh, osebe, ki športnika spremljajo, ne so to drugi člani ekipe, trenerji uh, ali pa kdorkoli drug. In sem spada tudi celotna uh, organizacija športa, uh, gre za športno vzgojo uh, v šolah uh, in tako naprej. Potem eh, pa je tukaj tudi politična dimenzija, gre za politiko na nacionalni in pa na evropski ravni. Vi delujete na evropski ravni in ste eh, tisti, ki eh, lahko poskušate vplivati na politiko na nacionalni ravni. Seveda pa je šport v pristojnosti držav članic, kot sem že povedala. Torej, ne gre zgolj za eno osebo, ampak eh, za, gre za eh, ekipno eh, delo. Tudi na univerzi kot raziskovalci delamo v ekipi in dvojna karijera je še toliko bolj ekipno delo, kaj ti povezuje različne sektorje. Imamo odlične primere v nekaterih državah, kot so Avstrija, Belgija, Francija, Španija in pa Združeno kraljestvo. V eh, Franciji in pa v Združenem kraljestvu eh, je veliko športnikov, ki imajo eh, dvojno kariero. To pomeni, da imajo možnost Eh, univerzitetne izobrazbe in pa eh, sodelovanja na olimpijskih igrah. Vendar pa pristop eh, ni isti. To pomeni, da nimamo enotnega pristopa za rešitev tega problema. Pripravljeni moramo biti na dialog in prilagoditi moramo našo vizijo športa, ki je razmeroma omejena. Pri tem je pomembno eh, sodelovanje in predsednik organizacije EAS. Eh, e eh, ta organizacija je bila ustanovljena leta 2004, ko je bilo mednarodno leto športa in ta organizacija vsako leto organizira konferenco in tisti, ki koordinirajo evropske projekte, se na teh konferencah srečujejo in uh, izmenjujejo izkušnje. To omrežje, ta organizacija povezuje športne uh, in pa izobraževalne uh, ustanove. Uh, gre torej za uh, povezavo športa in pa izobraževanja. Od 15. do 17. septembra bomo pripravili seznam udeležencev, eh, ki si jih želimo na letni konferenci. Eh, torej, politike eh, so različne, pripravljena je bila študija, ki jo je zahtevala Evropska unija in določene so bile štiri kategorije, Eh, gre za države, ki imajo eh, centralističen eh, sistem, pa tudi za države, ki ne zagotavljajo nobene podpore športnikom, kjer so športniki prepuščeni sami sebi. Ampak situacija se spreminja v eh, državi, kot je eh, Avstrija, eh, ki tukaj spada v kategorijo tistih držav, ki športnikom ne zagotavljajo posebne podpore, se je ta situacija že spremenila. In to se bo najbrž zgodilo tudi v drugih državah. Obstajajo različni sistemi. Če tudi smo države razvrstili v štiri kategorije, to ne pomeni, da ima vsaka država povsem isti sistem. Eh, država eh, z zakoni ureja situacijo. Torej. dvojna karijera je odvisna od eh, nacionalnega izobraževalnega sistema, od nacionalne eh, politike na področju športa in pa od specifičnih določil za športnike. Eh, recimo različne značilnosti in pravila veljajo za borbene veščine in uh, za uh, druge vrste športa, torej športi se med seboj razlikujejo in to vpliva tudi na dvojno kariero. Študent, eh, športnik ima v vsaki državi članici drugačen status. Vsak študent uh, ima eh, določene eh, pravice v eh, svoji državi in te pravice mu niso priznane v drugih državah, članicah, kjer je recimo na evropskem prvenstvu, torej potrebno je zagotoviti enotna pravila. Predvsem za elitne športnike in potrebno je sprejeti enotne kriterije za izbiro teh športnikov. Naslednji vedik. Je ta, da se razlikuje tudi športna in izobraževalna pot eh, posameznika, torej eh, zahtevana je velika prožnost tako izobraževalnih ustanov, kakor tudi športnih organizacij. izobraževalne ustanove težko najdejo alternativne rešitve. E, enako pa velja tudi za športne organizacije. Pomemben je tudi e, nadzor e, nad Eh, eh, samim spreminjanjem pojava, ampak v tem trenutku nimamo definicij, nimamo instrumentov in nimamo ustreznih organov za nadzor. Eh, kajti ti organi morajo biti zunani, neodvisni organi, če bodo to notranji organi znotraj izobraževalnega ali pa športnega sistema, bodo to potencijalno pristranski organi. Veliko je različnih projektov, 18 eh, projektov je eh, financirala Evropska unija in nekateri projekti še potekajo. Noben projekt eh, ni posvečen nadzoru oziroma spremljanju, zato področje potrebujemo pilotne projekte, kaj ti situacija se iz države v državo razlikuje. In upam, da boste to uvrstili na vaš dnevni red vidim, da čas beži. Naj omenim še nove študije, ki jih financira eh, Evropska skupnost. Med drugim gre za minimalne zahteve za eh, storitve, eh, za razvoj dvojne karijere in spet je zapisano, da je zelo pomembno spremljanje, da je zelo pomemben nadzor, torej ta vidik ponovno izpostavljam in vidim. Naj spregovorim eh, še o športnikih, eh, migrantih, eh, ki morajo zapustiti državo zaradi določenega tekmovanja in takšne športnike pogosto izgubimo zaradi tega, ker je naš sistem povsem drugačen od ameriškega sistema, kjer sta izobraževanje in šport tesno uh, povezana. Erasmus Plus pri tem uh, ponuja eh, določen manevrski prostor. Uh, skušati se moramo izogniti situaciji, uh, v uh, kateri uh, bodo programi za specializacijo namenjeni zgolj uh, študentom, ki prihajajo iz uh, določene države članice smo v Evropi, eh, torej moramo upoštevati ta vidik in prepričati tudi države članice, eh, potrebne so vzpodbude. Eh, s tem se lahko ukvarjamo skupaj, če želite. In potem so tukaj še športne kvalifikacije. Eh, športne veščine, tudi eh, to je zelo raznoliko eh, področje. Pogosto športne zveze ne priznavajo akademije, akademije ne priznavajo športnih zvez. Torej, mislim, da moramo vzpostaviti eh, dialog na to temo. Eh, ne moremo biti sovražniki, ampak moramo vsi sodelovati za to, da eh, Eh, bi ta sistem eh, postal kar eh, najboljši. Oblikovati pa moramo tudi skupne kazalnike. In še en vidik, spet nadzor, spremljanje, nimamo podatkov. Bolgarija, Italija, Portugalska in Slovenija predstavljajo dober vzgled. Gre za zagotavljanje informacij strani neodvisnih organov tukaj gre za eh, povsem eh, različne sisteme. Šport je po mojem mnenju zelo pomemben, eh, kaj ti zagotavlja neformalno in pa formalno izobraževanje, ki ga je potrebno priznavati tudi na izobraževalni ravni, na akademski ravni in to je naslednja pomembna točka, s katero se morate ukvarjati. Na to temo še nisem slišala ničesar in težko je razumeti, eh, zakaj je temu tako. Eh, priznavanje formalnega in neformalnega športnega izobraževanja je ključnega pomena. To povdarjajo eh, vsi športniki za dvojno kariero, ki imajo zelo pomemben položaj v družbi. Torej, to je tema, kateri se boste, upam, da tudi posvetili treba je eh, najti eh, definicije, ki bodo veljale na ravni skupnosti. Nobena definicija ni pravilna, ampak moramo najti kompromis, vsaj eh, temeljno definicijo, na kateri lahko potem gradimo. Sprejeti moramo temeljne kriterije in zagotoviti ustrezno spremljanje. Upam, da bodo pripravljeni pilotni projekti na različne eh, teme za športnega področja. Na ta način eh, bi lahko zarisali neko smer, eh, ne pa reš, našli rešitev za vse. Poleg tega pa je podpre, treba podpreti eh, nacionalna in pa mednarodna omrežja. Podpreti je potrebno mednarodne sporazume in eh, proučiti je potrebno programe, eh, ki so namenjeni študentom. Pomembno pa je tudi eh, sodelovanje med univerzami in športnimi klubi. In s tem eh, zaključujem. Z doktorico Gvidotis sva vam na voljo za morebitna vprašanja. Sedaj ali pa kasneje. Najlepša hvala. Zelo eh, zanimiva je bila ta vaša predstavitev. Eh, zastavili ste številna vprašanja, eh, ki jih je potrebno postaviti v ustrezen okvir. Imate tudi veliko izkušenj. Uh, ukvarjate se, uh, ukvarjali ste se tudi poklicno z športom, vendar uh, nisem bila članica nacionalne ekipe. Torej, uh, govorili ste o univerzitetnem izobraževanju, o športni karieri, pa tudi o evropskem omrežju govorili ste o tem, eh, kaj nam še manjka. Eh, mislim, da je to potrebno vključiti eh, tudi v poročilo Takola, kajti nanaša se na temo dostopnosti, pa tudi poštenosti in pa upravljanja. Torej gre za horizontalno temo. Ali želi kdo besedo na to temo ali ima kdo kakšno vprašanje?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 športna vzgoja v uh, izobraževanju. Še prav posebej je pomembno, da športno vzgojo vključimo že v osnovnošolsko izobraževanje. E, potrebno je zagotoviti ustrezno priznavanje e, e, teh e, ur športne vzgoje in tudi priznavanje tistih dejavnosti, ki potekajo preko vikenda. Ali ima kdo kakšno specifično vprašanje? Morda čisto na kratko bomo videli, kako pomembno je to. Eh, ampak gre za šport, tu smo in zato mm, smo organizirali ta dogodek. Pozdravljam vse te informacije, kajti iz osebnih izkušenj lahko rečem, da je zame eh, šport bil neke vrste pot v poklic. Bil sem poklicni igralec rokometa, pozneje tudi trener in funkcionar ampak v času športne poti sem se vedno zauzemal tudi za socialne vrednote, za druge vidike, ki so me naučili nekaj pomembnih stvari, torej kako lahko delam, kako lahko sodelujem z različnimi lokalnimi skupnostmi. Bil sem tudi um, trener za uh, mladinsko ekipo, ampak poleg svoje poklicne karijere, to sem počel izven delovnega časa. In poleg tega sem učil tudi motivacijo in pa management v športu. To je en moj stranski projekt. Iz vsega tega sem se naučil, da bi morali ustvariti neko podporo za športnike, ki se odločijo za to dvojno kariero to je ta možnost, pravi, možnost, da lahko ti ljudje odidejo tudi na univerzo in si sami ustvarijo poklicno pot ob športni karieri. Morda je zdaj za to prepozno, ampak uh, gre za tako pomembno vprašanje, da bi ga res morali obravnavati prej uh, in v širšem okviru, tako kot Erasmus. Tako da še enkrat hvala z moje strani in res pozdravljam ta pristop. Hvala. Pre, <clears throat> skušala bom na kratko eh, odgovoriti. Seveda je izobraževanje zelo pomembno na vseh ravnih eh, in eh, seveda morajo biti učitelji dobro usposobljeni. To je temeljni predpogoj. Zrazumela sem tudi vprašanje, ki ga je zastavila italijanska poslanka, kaj te to kaj gre za specifičen eh, problem eh, v Italiji. In uh, natančno razumem, uh, kaj ste želeli povedati, ampak uh, vseeno moram uh, dodati dvoje. Imamo odlične prakse, recimo v uh, Franciji, kjer imajo športno vzgojo uh, že uh, v osnovnošolskem izobraževanju, imajo ustrezen sistem. Uh, ampak eh, to ne pomeni, da bi morali povsod uvesti ta sistem. Vendar pa to pravčujemo. V eh, Italiji smo prednedavnim eh, imeli projekt, kjer je ena izmed mojih kolegic pripravila program z absolventi športne vzgoje. Eh, in eh, šlo je za program, eh, ki so ga prevedli v nemščino in angliščino, Join Movement, in ki je bil na voljo posod po svetu. Torej, potrebno je povezati vse, namreč ravnatelje, direktorje, trenerje, učitelje in uh, vzpostaviti moramo neke skupne temelje, kajti nimamo enotnega sistema v Evropi, potrebujemo pa vsaj minimalne kriterije. In mislim, da lahko sistem eh, izboljšamo eh, le, če se bodo s tem ukvarjale izobražene osebe, Eh, in sicer eh, tako eh, v okviru šolskega sistema, kakor tudi na športnem področju. In tukaj ne govorim ravno o univerzitetnem izobraževanju, lahko gre tudi za poklicno usposabljanje. Gre za pridobitev ustreznih veščin in to je po mojem mnenju temeljnega pomena. Kolega Zver. Rad bi se navezal ravno na zadnje vprašanje. Tudi uh, o tem je govoril kolega Venta o dvojnih karierah oziroma nasploh, kako športnike umestiti v eh, izobraževalni eh, prostor. Eh, tukaj bi veljalo, da se države članice tudi izmenjavajo dobre prakse. Ne? Iz moje države, iz Slovenije, so bili znani dobri primeri, kjer smo imeli športne oddelke v, tudi v srednjih šolah, ne tudi v srednjih, ampak v srednjih šolah, tako v gimnazijah, kako tudi strokovnih in poklicnih. Vi veste, da v Sloveniji produciramo ogromno izvrstnih smučarskih skakalcev ampak večina teh pride ravno iz ene šole, kjer imamo poseben športni oddelek, prilagojen uh, uh, učni program, učne vsebine tudi za te športnike in jim s tem omogočimo istočasno uh, izobrazbo in kasneje lažji prehod na trg dela, kako tudi vrhunsko športno pripravo. Skratka, dan danes bi izobraževalni sistemi morali biti toliko fleksibilni, da omogočijo tudi to. Ne? Hvala. Sì, eh, grazie, credo ci sia. Dobro, najlepša hvala. Rada bi dejala le, da nas eh, te raziskave zagotovo zelo zanimajo. Naj vas eh, spomnim, da bomo imeli še eno priložnost, da o tem eh, govorimo ko bo predstavljena Evropska agencija, eh, Evropska agenda eh, za eh, nove spretnosti. Tukaj gre za povezavo izobraževanja in spretnosti in seveda so zelo jasne pristojnosti držav članic članic ko gre za področje izobraževanja. Vključiti moramo tudi eh, športne eh, veščine. Eh, to, uh, In takrat bomo potrebovali tudi vaše mnenje. Potem pa še tema eh, spremljanja, nadzora. Veliko priporočil je bilo podanih glede tega. Gre za to, eh, kako izvesti ta eh, nadzor, na kakšen način in kdo naj bi izvajal ta nadzor. Kaj ti glede na to, da je sistem v Evropi tako zelo raznolik, je težko uh, spraviti vse podatke na skupni imenovalec. In še uh, en vidik bi rada izpostavila. Uh, v uh, Italiji imamo izkušnje z športniki, vojaki, najbrž tudi v drugih uh, državah. Uh, Zanima pa eh, me omrežje, ki ste ga prej navedli, EAS. Ali eh, je ta mreža izdala tudi kakršnekoli dokumente, ki bi lahko bili koristni za nas? Eh, torej, mislim, da nas čaka še veliko dela na tem področju, kajti zagotoviti moramo, da ne bomo izgubili uh, športnikov. In zato je potrebno poskrbeti za ustrezno povezavo izobraževanja in športa. V tem eh, sklicu eh, smo se posvetili temi športa, predvsem zaradi novosti, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba. Zaradi tega je Evropska unija dobila nekoliko večjo moč eh, na področju športa, seveda pa se ukvarjamo tudi s programom Erasmus, ki je pomemben na tem področju. Mladi, eh, ki eh, so na univerzah in se ukvarjajo s športom, lahko sodelujejo v tem programu. Izvolite, rada bi povedala le dve zadevi. Poznam Slovenijo, odlične odnose imam z univerzo, na, eh, z univerzo v Ljubljani in dobro vem, o čem ste govorili. Eh, kar zadeva eh, življenske spretnosti, o tem imamo veliko literature, kar zadeva spremljanje z eh, športnimi zvezami skušamo ugotoviti, kako bi to lahko delovalo in predstavili smo eh, projekt eh, Evropski komisiji, bomo videli. Gre za partnerstva, bomo videli, ali bo nam to uspelo ali ne, potem pa mreža EAS pripravili eh, smo eh, dokument eh, recimo na primeru Slovenije. Imamo tudi pobudo Evropske unije na temo zdravega življenja in zdrave prehrane. Gre za skupno programsko pobudo. Vendar ne smemo pozabiti, da imamo tri eh, stebre. V prvem stebru imamo določeno omejeno športno vzgojo, v drugem in tretjem stebru pa te športne vzgoje ni. Eh, mi eh, delujemo na področju upravljanja poštenosti in tako naprej in mogoče bi bilo za. Eh, vašo komisijo zanimivo, če vam eh, pošljem eh, tudi znanstveni dokument na to temo, ampak zavedati se morate, da v drugem in tretjem stebru športa ni. Govori se zgolj o hrani, o prehranjevanju, o načinu prehranjevanja. Če želimo govoriti o športnih dejavnostih, potem na te ne smemo pozabiti tudi, ko govorimo o zdravem načinu življenja. Eh, torej, ko govorimo o, o gibanju v Evropi, eh, včasih eh, pod tem razumemo različne stvari. No, šport bi moral predstavljati univerzalni jezik, ampak nažalost temu ni tako. Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev. Hvala lepa za vse te podatke. Zatem zaključujemo sejo ampak eh, naj vam povem, eh, da se bomo ponovno sestali 13. julija in pa 14. julija. Eh, in sicer prvi dan od 15. do 18.30 in drugi dan od 9. do 12.30. Najlepša hvala tudi tolmačem, hvala lepa sekretarjatu in če tudi bo naša naslednja seja julija, vas prosim za udeležbo, kajti čaka nas še veliko dela. Najlepša hvala za vse.